So, Tako, dragi kolegice in kolegi, gospe in gospodje, prisrčno pozdravljeni v odboru za okolje Evropskega parlamenta. Danes imamo posebni dogodek in sicer gre za hearing ali seminar na temo velike konference, ki bo v Rio de Janeiro naslednje leto imenuje se Rio plus 20. Danes so med nami odlični strokovnjaki, ki delajo na različnih odgovornih mestih, ki nam bodo povedali svoje mnenje, svoje pričakovanja in zahteve. V Evropskem parlamentu smo ljudje zbrani v ambiciozni klub na področju trajnostnega razvoja. smo tudi vodilna sila pri spodbujanju te politike v evropskih inštitucijah, ker imeli smo tudi razpravo o biotski raznovrstnosti in tudi pri tej medijo plus 20 želimo biti zelo aktivni. Med nami so torej odlični strokovnjaki, ki bi jih prav prisrčno pozdravil. Danes bomo razpravljali o dveh krogih. Govorniki iz prvega kroga so tukaj zgoraj ob meni, drugi del je še spodaj, pa se bo kasneje pridružil. Pozdravljen Ahima Štajnerja, izvršnega direktorja programa za okolje Združenih narodov in generalnega podsekretarja Združenih narodov. Pozdravljam tudi Karla Falkenberga, generalnega direktorja direktorata za okolje iz Evropske komisije. Včeraj sem bila skupaj pri otvoritvi zelenega tedna v Šarlemanju in Karl Falkenberg eh, mora spet odhideti tja kasneje. Pozdravljam tudi Petra. Vudrsa, ekonomista iz Mednarodnega inštituta za trajnostni razvoj. Prisrčno pozdravljeni. In pozdravljam tudi Marto Kočeno Rojas eh, na moji levi ki je vodja Global Advocacy iz eh, organizacije Care International. V drugem krogu bomo imeli Brisel Londa, ki je izvršni koordinator eh, konference Rio 2012. Med nami je tudi Derek Osborne, predsednik foruma akterjev mačarski, iz mačarskega predsedstva, imamo Šandorja Filipa. In to je to. Zaenkrat. Gospod Neiva Tavareš se nam bo še pridružil kasneje. Ne bi imel predolgega uvoda, ne samo povem, da sem že imel priložnost sodelovati na prvi okoljski konferenci v Štokholmu, to je bilo pred 40 leti, ko je bilo na svetu 3,8 milijard ljudi. Zdaj sem slišal na radio, da naj bi imeli oktobra rojstvo sedm, sedmo milijardnega človeka in Združeni narodi naj bi ob tej priložnosti po, predali darilo tej družini. Pri nas je tako, da država vsake družini od petega otroka naprej nekaj podari. Iz vsega tega izhaja vprašanje, kako naprej s človeštvom in planetom Zemlja. O tem bomo danes govorili. Vse prisrčno pozdravljam. In takoj predajam besedo izvršnemu direktorju Ahimu Štajnerju. 5-10 minut, prosim. In potem bi lahko še sprejeli vprašanja kolegic in kolegov. Prosim, izvolite. Hvala lepa, Jo Lajnen. Dobro jutro vsem skupaj in hvala lepa za priložnost, da vas pozdravim v imenu Združenih narodov s kolegom Brisel Lalondo, vas prisrčno pozdravljam. Torej ne bomo govorili samo o Rio plus 20, ampak Štokholmu plus 40, mogoče pet, šest desetletij mednarodne eh, skupnosti, ki poskuša najti platforme kot tudi paradigme znotraj katerih lahko upravlja svetom, ne gre samo za rastoče število prebivalstva, ampak tudi eksponencialno rast pri potrošnji, kar tudi ogrožajo okoljske spremembe, ki jih opažamo. Ne glede na to, ali gledamo na zadevo iz eh, vidika nacionalne varnosti, varnosti oskrbe z energijo, vodo in tako naprej. Če si pogledamo ekstremne vremenske pojave, poplave, suše, vse to lahko takoj pliva na povišanje cen hrane. Kje drugje na svetu se pojavljajo druge zadeve, varnost hrane, zanesljiva oskrba s hrano, vodo, energijo podnebne spremembe. To so vprašanja, s katerimi se ukvarjam, ko iščemo poti za izvedljiv razvoj, ne samo z vidika trajnostnega razvoja, ampak tudi pravičnosti. In eh, tukaj gre za temelje eh, bodočih eh, mednarodnih odnosov. Če si pogledamo položaj v svetu, trenutno, krok pogajanj iz eh, Dohe, srečanje v New Yorku glede trajnostnega razvoja, kjer nismo prišli do dogovora, ne zato, ker se ne bi strinjali v vsebini, ampak eh, zaradi tega, ker eh, gre za okupirano območja. Potem boste videli, da gre za frustrirajoči proces, ki ne izhaja iz nefunkcionalnosti multilateralizma, platforme ali struktur, ampak eh, gre za stanje naše svetovne politike, ki se danes eh, na ta način kaže. V okviru zelenega tedna smo predstavili poročilo dekaplinga razpravljanja. Eh, družitve, kjer gre za projekcijo potrošnje resursov v naslednjih 40 letih. Ne, da bi se spuščal v vsebino, naj povem, da ta projekt eh, opredeljuje energijo, biomaso, gradbeni material in druge vire katerih poraba naj bi se potrojila do leta 2050 ekonomisti, politični strategi ali kdorkoli drug se okvarja z to vrstnim scenarijem, ki je lahko ogrožujoč za svetovno ekonomijo. Tukaj smo spet pri novi konferenci Rio plus 20. Jo imenujemo zaradi tega, ker smo leta 1992 ugotovili, da smo na svetu dosegli novo raven eh, soglasja. Naj poudarim, Ta se bo svet ponovno zbral junija naslednje leto, 40 let eh, po Štokholmu in 20 let po Rio. Se ne bo ukvarjal z pogajanji toliko, ampak gre za status sveta v tem času. V Rio so vsi izrazili paradigmo, neko vizijo paradigme in eh, cilje človeštva, kam želimo priti. torej tisti, ki grejo v Rio, ni, eh, se ne bodo ukvarjali s tem, da zbrišemo vse, kar je bilo in začnemo na novo, to ni na agendi. So stvari, ki so bile veljavne takrat in so veljavne še danes. Vprašanje je, zakaj ni bilo mogoče pospešiti eh, razvoja vizije paradigme trajnostnega razvoja, kot smo si to zamislili opravili smo tudi analizo eh, vrzeli in poskušali gotoviti, kaj se je zgodilo, kaj se ni zgodilo. Nevarnost pri multilateralnih odnosih je vedno, da lahko s prstom kažemo na nekoga. Industrijske države bodo dejale, da države v razvoju eh, niso dovolj hitre, te bodo dejale, da so dosegli določene cilje in da industrijske države ne eh, dosegajo tistega, za kar je bilo dogovorjeno. Cilj torej ni eh, kazati s prstom na koga drugega, ampak ugotoviti, zakaj nismo šli hitreje naprej in kaj se lahko iz tega naučimo, zato da bomo šli prihodnosti hitreje naprej. Hkrati želimo utrditi osnove iz Rija 1992, eh, poiskati nove poti, ne bomo naši idealne politike, bomo pa omogočili drugačne poti. Potem si bomo pogledali zadeve, ki se pojavljajo, katere stvari se na novo pojavljajo, se boste vprašali, saj vse to že obstaja. Dejstvo je, da imamo neke stvari že dolgo pred seboj, ampak nekatere stvari se pojavljajo kot eh, posledica geopolitične realnosti. Smo v procesu podnebnih sprejem, ki v zadnjih 20 letih je, je prišlo do hitrega razvoja na tem področju. Nekoč je bila to špekulativna znanost, zdaj pa so se podnebne spremembe razvile v nekaj, kar močno vpliva na ekonomsko transformacija v zadnjih eh, letih, gre tukaj za energijo, mobilnost, eh, integracija, spremembe v, na atmosferi izplivajo na spremembe v biosferi, kar pliva na kmetijstvo in tako naprej. Če si pogledamo, kaj se dogaja kot Evropski parlament in kot Evropa in zelo me veseli, da sem danes eh, tukaj kot funkcionar Združenih narodov in vam nekaj povem z vidika vodstva, vodenja v času, ko svet ni posebno dobro pripravljen na takšen vrh, eh, smo v situacije, ko dežele v razvoju še vedno ližejo svoje rane in poskušajo priti iz eh, finančne in eh, gospodarske krize, potem imamo rastoča, hitro raztoča gospodarstva, ki se pojavljajo na zemljevidu in tukaj moramo dobiti neko geopolitično kohezivno agendo. Prihaja tudi do razlike med temi državami, ki imajo različne interese. V Kopenhagnu se države niso mogle uskladiti, eh, niso se mogle uskladiti hitro, hitro raztoča gospodarstva in eh, države, ki so že bolj razvite, tako da ni neke enotne skupne perspektive v bližnji prihodnosti na področju eh, svetovne ali evropske podnebne politike. Hkrati pa se soočamo z vrsto ekonomskih akterjev. To so lahko podjetniki ali gospodarske družbe, po drugi strani pa imamo tudi civilno družbo, ki zahteva določeno politično vodenje. Po eni strani treba upoštevati politično realnost, po drugi strani pa so tukaj velika pričakovanja od eh, Rija plus 20, ki naj bi dal nek odgovor na to, kako želimo načrtovati našo prihodnost, eh, ko bomo dosegli 7 milijard eh, ljudi. Čez 35-36 let bomo imeli 9 milijard ljudi že na zemlji. Če si pogledamo teme v središču te konference, gre za zeleno, zeleni Eh, gospodarski razvoj v okviru okoljske politike. Gre za tematiko, ki, ni vezan, ki niso vezane na osnove trajnostnega razvoja, ampak se osredotočajo na to, zakaj se nismo hitreje razvijali naprej in kaj je treba storiti. Evropa je v zelo dobrem položaju, kajti skozi lasno evolucijo zelo progresivne okoljske politike je Evropa sprejela lekcijo tudi v odnosu med institucijami, med evropskimi institucijami, parlamentom, komisijo, svetom in nacionalnimi institucijami. Na ta način je bilo mogoče države potegniti eh, na hitrejšo pot eh, in eh, te lekcije bi lahko potem prenesli tudi na globalno družbo, ki se sooča z zelo, zelo različnimi izzivi. V različnem smislu so vaše razprave o podnebnih spremembah, biotske raznovrstnosti in nature 2000, prihodnosti skupne kmetijske politike, ustvarili gonila, ki bodo pomagala v evoluciji zelene ekonomije. V Združenih narodih smo začeli se povezovati z drugimi agencijami na področju okolja in ugotovili, da ne gre za nek eh, alternativni univerzum, za nekaj čisto drugega, gre za to, kako lahko današnje ekonomije ozelenimo, ki bodo manj osnaževale, imele manj izpustov toplogrednih plinov in kako bomo pripravili ekonomijo tako, da ta ne bo več samo neko rudarjenje in porabljanje virov, ki jih eh, zmanjkuje. Če si pogledamo zeleno ekonomijo, ne gre za vprašanje, ali se to dogaja. V Evropi veste, da se to dogaja, to že deloma izvajate. Tudi industrijsko razvite države se razvijajo v tej smeri, tudi hitro rastoča gospodarstva gre v tej smeri, Kitajska, Brazilija. Južna Afrika in Brazilija naj ne bi hoteli tega sprejeti, vendar pa upoštevajte nekaj ključnih indikatorjev ekonomske politike, petletni eh, plan eh, Kitajcev ali gospodarski načrti Brazilije. To je treba upoštevati. Z vidika Združenih narodov se sprašujem, kako zagotoviti, da bo 140 drugih eh, držav, manjših držav, držav razvoja, ki ostajajo 30 let za eh, globalno ekonomijo, dobile mednarodno podporo, ki je v središču pozornosti in bo tudi v Rio. Naj omenim tudi drugi del razprave, ki ni naključen naši multilateralni odnosi so podrobno gledom. Eh, veliko slišimo kritik eh, glede naših pogajanj. Mogoče lahko v Bruslju bolje razumete določene eh, probleme bolje kot kje druge v svetu, ampak naj povem enostavno. Konferenca v Rije je vzpostavila neko vizijo paradigme trajnostnega razvoja. Hkrati pa ima en element, ki nas je zadrževal. Vzpostavi tri eh, stebre, ki so postali tri silo, si poskušamo eh, gledati ekonomsko, socialno in okoljsko ločeno. Ključnega pomena bo v Riju premostiti to delitev različnih domen, moramo prijeti iz eh, tri stebrnega sistema na nekaj, kjer bomo imeli mm, tri vrhe, kjer bo napredek na enem področju pomenil napredek tudi na drugih eh, dveh in podobno. Okoljske spremembe, s katerimi so, se soočamo, morajo tudi pozdraviti oziroma vplivati na rezultate na področju socioekonomskih eh, dejavnikov. Če se pogledate eh, javno zdravje, gospodarske politike, okoljske politike, vidite, da so tu tesne povezave. Svetovna zdravstvena organizacija ogotavlja, da 25 eh, odstotkov vseh ljudi, ki prihitro umirajo v svetu, da je to povezano z okoljem. To moramo upoštevati. Potem imamo zelena delovna mesta gospodarska rast, kakšni model za gospodarsko rast bomo imeli, ko bomo lahko rastli, kajti z 9 milijardami prebivalcev čez 35 eh, let bomo morali še naprej rasti, ampak ne moremo rasti na osnovi modela iz preteklosti. V okviru okrepitve institucionalnega okvira, reforme institucij in platform moramo razvijati okoljsko upravljanje. Če se strinjamo, da so okoljske spremembe tako bistvene kot gonilo, potem moramo najti nek proces globalnega soglasja, doseganja globalnega soglasja z sistemom upravljanja, ki je star 40 let, ki nima neke standardizacije eh, v smislu, da se ministri za okolje eh, srečujejo in sprejmejo odločitve, ampak morajo dobiti pri eh, skupščini potrditev v drugem forumu. Zato potrebujemo reformo upravljanja. Dobiti moramo možnost, eh, da dobimo nekaj podobnega, kot ima svetovna zdravstvena organizacija, tudi na področju eh, okoljskega upravljanja. In to bo osnovna tema te konference. Ja, Achim eh, Steiner, thank you very much for this. Hvala lepa, gospod Achim Steiner, za to zelo močno uvodno izjavo za perspektive Rio plus 20. Mogoče bi moral povedati, da imamo danes eh, dva panela. Prva bo o zeleni ekonomiji, druga pa bo o upravljanju trajnostnega razvoja. To bo drugi del eh, današnje dopovdanske razprave. Govorili ste že o tem, kako bi lahko okrepili institucije, ker smo odgovorni tako za okolje kot tudi javno zdravje. Imamo eh, dvojne prioritete tako da sodelujemo tudi z zdravstvenimi organizacijami. Kasneje bomo slišali nekaj takega, da bi ustanovili tudi eh, svetovno okoljsko organizacijo, ki bi imela večje pristojnosti na področju okoljskega upravljanja. Hvala tudi za to, da ste rekli, da ne smemo kazati s prstom eh, na druge. To poznamo iz drugih eh, konferenc Združenih narodov. Naj pozdravim tudi Antonija Vigilanteja, predstavnika Združenih narodov v Bruslju. Skupaj sodelujemo v mnogih eh, odborih eh, Evropskega parlamenta. In predem predam besedo Karlo Falkenbergu, generalnemu direktorju komisije. Bi pozdravil tudi Jaroslava Pietrasa, generalnega direktorja direktorja iz eh, sveta 27 držav članic, ki morajo tudi upraviti svoje delo, se predstavljajo akterje pomembne akterje v Evropski uniji in Združenih narodih. Karl eh, Falkenberg, velika pričakovanja za Evropo so tukaj predvsem za Evropsko unijo, ko gre za pripravo konference Rio plus 20. Kaj počnemo, kaj počnete vi? Hvala lepa, Jo. Za povabilo na to razpravo in hvala tudi Ahimu, eh, zato da je predstavil zadevo tako vseobsegajoče v marsikaterem smislu. Se popolnoma strinjamo eh, tudi v Evropski uniji. Skrbi nas, skrbijo nas eh, globalni izzivi, ki ste jih eh, omenjali tukaj imamo pričakovanje, da bomo imeli leta 2059 milijard eh, ljudi na zemlji. Vemo, da se to, ta demografski razvoj dogaja v razvijajočih se državah, državah v razvoju. Imamo tudi povečano porabo, povpraševanje, kar bi bilo še večje, če bi prišlo do tega povečanja prebivalstva v državah, kjer imamo že tako ali tako visok eh, življenjski standard. Govorimo tudi o tem, kako je vse to povezano z razpoložljivostjo virov. V tem letu se osredotočajmo na očinkovito rabo resursov, to je naša osnovna prioriteta, imamo opravka z omejitvami, treba je zagotoviti, da bomo v Evropi opravili domačo nalogo in da bomo začeli preoblikovati naša gospodarstva tako, da bomo bolj učinkovito uporabljali vire, da bomo dematerializirali zadeve, kjerkoli se to da storiti da bomo uvali reciklažo čim bolj namesto, da odmetavamo stvari, kot to počnemo doslej. Hkrati pa se močno zavedamo, da gre za globalne fenomene, zato se veselimo konference Rio, Rio plus 20, eh, kar bo velika priložnost za nas. Komisija pripravlja in zaključuje svoje sporočilo svetu in eh, parlamentu glede naše lastne vizije v zvezi z konferenco Rio plus 20 in eh, njenimi možnimi rezultati. V pripravah poteka široka razprava. Osnovne teme so zelena ekonomija kot eh, orodje za trajnostni razvoj, kot gonilo za trajnostni razvoj in vprašanje upravljanja, ki ga je omenil tudi Ahim. Po našem mnenju imamo zelo, zelo veliko priložnosti, seveda pa imamo tudi hude težave, ki jih bo treba premustiti v predstavitvi Ahima Štajnerja smo dobili zelo objektivne in jasne podatke. Ne nahajamo se v porožaju, ko imamo boljše razumevanje izzivov, s katerimi se soočamo. Zato pa moramo zdaj dejansko pogledati na zadeve na enak način. Konferenca v Rio naslednje leto bo omogočila razvijanje bolj skupnega razumevanja naj ne bi ustrajali na pričakovanjih od druge strani, ne pa da bi se osredotočili na to, kaj lahko naredimo skupaj. Tako na strani institucij, kot tudi, ko gre za vsebino, moramo bistveno več narediti. Bolj specifično moramo opredeliti to, kar pomeni zelena ekonomija in kaj ne bi prinesla. Treba opredeliti, kdo naj počne kaj in v katero smer naj grejo ta prizadevanja, kateri so osnovni cilj zelene ekonomije. Podpirati mora trajnostni razvoj, kar pomeni, da bi morali uskladiti naša pričakovanja glede kakovosti življenja z pričakovanji glede okoljskih sprememb. Ahim je govoril o tem, da so se stebri spremenili v silose. In naš odziv v Evropi je naprimer, da bo komisija za okolje in komisija za razvoj skupno predstavila poročilo. Saj želimo poudariti, da ne gre tukaj samo za okoljski silos, ki, s katerim se ukvarjamo pri globalnem upravljanju, temveč smo zelo prepričani v to, da moramo povezati socialni razvoj, gospodarski razvoj in spostaviti priložnosti, jih poudariti. Dejansko moramo vsakomor na tem planetu razložiti, da zelena ekonomija ne pomeni konca gospodarskega razvoja, ampak da je to priložnost in edina trajnostna pot naprej. Zato moramo zelo dobro opredeliti, kaj lahko od RIA plus 20 pričakujem na področju zelene ekonomije, investicije v naravni kapital. Naravni kapital eh, je ključnega pomena, tukaj gre za vodo, obnovljive vire energije, trajnostno kmetijstvo, odpadki, reciklaža, cirkularno gospodarstvo, krožno gospodarstvo. Študija TIP nam je dala zelo veliko vedeti o tem, kako ti elementi zelene ekonomije, ekosistemske storitve pomenijo veliko v državah v razvoju. Ljudje v državah v razvoju in te države same so bolj odvisne od ekosistemskih storitev, kajti zaenkrat še nimajo zranje neustrezne zmogljivosti za čiščenje odpadnih voda torej nimajo še možnosti lasne proizvodne čiste vode iz odpadne vove in to velja za 4 milijarde ljudi, na katere na te 4 milijarde še vedno v glavnem vpliva narava in da te države, ki ne more proizvajati čiste vode, preprosto nimajo čiste vode. Vse te povezave moramo zelo dobro razumeti potem moramo razpravljati o tem, kakšni so ukrepi, kateri par, so parametri, kazalci v ekonomiji, ki nas bodo pripeljali do tega, da se bodo gospodarski akterji, gospodarski subjekti bolj zavedali te problematike. Govoriti moramo o cenah, o davkih. Še vedno me preseneča, ko v mnogih državah sveta opazujem, da se obdavčuje še vedno delo, ne pa naravne vire, ki nam jih zmanjkuje. Naši sistemi eh, lahko postanejo zelo produktivni, kar zadeva vidike drage proizvodnje. Ampak če bomo ceno povišali na napačni strani, to se pravi na strani dela, potem bomo dobili bistveno manjšo produktivnost dela in še naprej bomo porabljali že tako manjkajoče vire. Osredotočiti se moramo akterje in zagotoviti, da ne bomo ostajali v okvirih vlad, ki prihajajo v Rijo in o tem razpravljajo. Zagotoviti moramo, da se v tega odeležijo tudi zasebni sektor, civilna družba, lokalne oblasti, mesta, kmetijske organizacije, da pridejo vsi, prisluhnejo, tudi razpravljajo in v končni fazi sprejmejo sodelovanje pri, skup, pri doseganju skupnih ciljev. Ki imamo probleme, kadarkoli si zastavljamo tako široke cilje, se lahko zgodi, da bomo preveč časa porabili za to, da se bomo učili iz preteklosti. Seveda se je treba iz preteklosti nekaj naučiti, ampak upam, da se bo Rio plus 20 osredotočal eh, na prihodnost, ne na preteklost v mednarodnih forumih eh, imamo navado, da ogromno časa porabimo za pogled v preteklost eh, in eh, vprašanje glede tega, kdo je kaj naredil in ni naredil in zakaj. Zelo veliko dragocenega časa lahko izgubimo, če se bomo temu preveč posvečali. posvečali pogledati treba prihodnost, jasno moramo definirati naše cilje, moramo razdeliti naše odgovornosti glede na stopnjo razvitosti. Evropa je multilateralni akter par excellence. Vsi smo tudi notranje multilateralni. Tako da bo Evropa šla v Rio z namenom prepričati druge. seveda pa bomo morali tudi znotraj Evrope o tem resno razpravljati. Ugotovili smo, da soglasje ni način za učinkovito gradnjo Evrope. To traja predvsej dolgo, ampak eh, na tistih področjih, kjer smo resnično napredovali, smo našli poti, da smo prišli do odločitev na drug način kot soglasjem. Back. Hvala, Karl Falkenberg komisija pripravlja sporočilo. To je dobro. Mi v parlamentu in v svetu se bomo s tem ukvarjali. Vredno bo to po poletju in bomo videli, kako ta koordinacija med uh, vsemi temi različnimi odbori in komisijami deluje. Hvala. Sedaj pa bomo nadaljevali s Petrom Vudersom, ekonomistom na Mednarodnem inštitutu za trajnostni razvoj to je en izmed manjih think tankov, delovnih skupin. Vi ste verjetno veliko o tem razmišljali in a, eh, lahko dobimo od vas kakšne ideje o tem. Hvala. Hvala lepa, Jolajna. Danes bi se rad v svojem času sredotočil na konkretne ukrepe, ki jih lahko sprejmemo, da bi zgradili uh, svet v smeri tega zelenega gospodarstva, v smeri te konference in ciljev Rio plus 20. In mislim, da seveda bi lahko tudi mi postavili vprašanje temu, kaj lahko stori komisija, kaj lahko stori EU. Ampak bom seveda to nastoril na džentlmenski način. Najprej si pogledamo to vprašanje zelenega gospodarstva. Mi smo že začeli z analizo tega. Zdi se predvsej problematično, težko bomo tukaj uspešni, namreč določiti moramo eh, jasne cilje, pogledati nacionalne gospodarstva in kulture, ponekod obstajajo velike zahteve, ki so potrebne na področju investicij, potrebujemo mednarodne investicije. In uh, ogromno izzivov je. In eh, v svojih eh, raziskavah v našem inštitutu smo ugotovili naslednje. Alternativo temu modelu zelenega gospodarstva je, da narlujemo tako, kot smo delali do sedaj. Kar pomeni, eh, da bomo se morali odločiti glede stroškov, ki bomo morali čim bolj učinkovito porabiti. Zato bi bilo bolje, da se premaknemo kam drugam. Sam sem bil dovolj srečen, da sem bil en izmed uh, voditeljev pri poročilu, ki smo ga sestavljali, ki, ga združen, ki so ga Združeni narodi tudi letos objavili. In sicer to je bilo poglavje tako imenovani enabling conditions. Mislim, da je gospod uh, Falkenberg to dobro, dobro pojasnil. V gospodarstvu rabimo spodbude, ki bodo pomagale vsem subjektom, da bodo lahko upoštevali tudi zadeve, ki se nanašajo na zeleno gospodarstvo pri svojih vsakodnevnih odločitvah. Po našem mnenju je to klitič ključnega pomena za naš premik k zelenemu gospodarstvu. Omogočiti moramo pogoje in v tem poročilu o zelenem gospodarstvu, v tem poglavju, ki sem ga omenil, smo tudi omenjali oziroma navedli nekaj ključnih prioritet eh, teh pogojev, ki so po našem mnenju takšni, da jih moramo vzpostaviti eh, posod po svetu, morajo vzpostaviti vlade, kajte to je v njihovem interesu, to morajo storiti čim prej in uh, to bi morali storiti na čim bolj enostaven način, brez mednarodnih sporazumov. Torej, delovati bi morali uh, na takšen način, da bi upoštevali interese držav. Gre za to, da moramo okrepiti mednarodno upravljanje, to bo druga polovica današnjega, uh, današnjega sestanka, potem, da potrebujemo nek svetovni okvir. Uh, ki ga je potrebno učinkovito izvajati z zakonodajo in da naj vlade še naprej eh, premikajo sistem obdavčevanja k zelenemu obdavčevanju. Ta proces se že dogaja, dogaja se precej počasi in veliko bo še treba storiti. Zdi pa se, da naj, bi bilo najbolje, da sledimo tistim, ki so tukaj vodilni, teh je veliko v Evropi in da se enostavno naučimo od njihovih izkušenj in počasi bodo tudi ostale države to prevzele in tako se bo ta zelena obdočitev razširila posod. Kaj pa sta ključni dve področji? Najprej, vlade največ ne investirajo v tista področja, ki so protiproduktivna za zeleno gospodarstvo, ter da naj povečajo naložbe v zeleno gospodarstvo na nek produktivni način. Uh, zato bomo potrebne reforme, o tem smo že veliko slišali, da bomo premaknili cene, tako da bodo odslikavale celoten strošek proizvodnje in to, da bodo zagotovili bolj trajno javno naročanje. Zmogljivost, ki imajo države tukaj, je, da uspora, izpor, izkoristijo svoje uh, pristojnosti pri naročanju in to lahko sprejajo. To smo tudi mi podprli preko posebnih pobud za subvencije, že leta 2005 naprej to počnemo. V zadnjih letih smo se osredotočili zlasti na fosilna goriva, kjer so številke res dramatične. Namreč globalne subvencije so okoli enega odstotka svetovnega BDP-ja, 700 uh, eh, milijard uh, dolarjev na leto. Sedaj se moramo bolj osredotočiti na potrošnike, da bodo ti zmanjšali te emisije toplogrednih plinov okoli 5 odstotkov. In, uh, tako, je potrebno tudi spodbuditi sub, subvencije za uh, čiste tehnologije, za zmanjšanje lokalne onesnaževanja zraka in tako naprej. Kar pa je tukaj še zlasti problematično, pa je, da uh, je, so te subvencije zelo razširjene, pa zelo malo vemo o njih. In če pogledamo državo razvoju in pogledamo njihove vloge v usmerjene do, leto, eh, do skupine G20, uh, Eh, ker želijo zlasti eh, spremeniti te neučinkovite subvencije. Vidimo, da te države zelo malo eh, dobijo znotraj svojega lastnega gospodarstva namenijo zelo malo subvencij in ko smo to bolj podrobno preučili, smo gotovili, da te zahteve niso uh, vedno temeljene in uh, tukaj nismo želeli spostaviti EU kot slabega primera. Če pogledamo EU energetske subvencije, tam seveda uh, še vedno ustrajajo subvencije namenjene za uporabo premoga. In tudi to je problematično. Potem so določene izjeme za obdočitev goriva, dizla pri ribištvu in nekaterem drugih sektorjih ter tudi za proizvodnjo nafte in plina. Tudi torej, to je predvsej problematično področje, ampak trenutna logika pri tem je, da mi na področju politike a, želimo spodbujati a, več a, izkušenj pri tej proizvodnji več eh, učinkovitosti. Številni pravijo, to je močno, eh, eh, tukaj, tukaj je preveč subvencij in bi zato morali, drugi pa pravijo, da bi morali to še naprej zagotavljati, zato ker pač je tukaj zaposlenih veliko ljudi. Ampak res bi bilo potrebno povečati proizvodno in povečati nove raziskave, iskati nove vire. Na takšen način bomo pogledali v prihodnost, kjer ne bomo imeli tako tako, uh, takšnega gospodarstva, ki je bilo tako močno odvisno od fosilnih goriv. Trenutno pa imamo tudi številne ukrepe, ki niso dovolj produktivni, naprimer zlasti na področju javnega naročja, eh, naročanja. Tukaj bi morali biti bolj uh, produktivni. Trenutno vlade okoli 40-50 odstotkov vero namenijo na, uh, ravno za to. Večji del uh, trga blaga in storitev je usmerjenega tudi v to. Ravimo nove standarde in bolj bi morali vplivati na, ta, na te trge. Evropska unija je en izmed voditeljev oziroma vodilnih sil na področju javnega naročanja in zato bi se morali še toliko bolj tukaj osredotočeni, zlasti, ker ko gre za javno-zasebna partnerstva, ko vlade del sredstva investirajo v to, tudi v gospodarstvo. In ko smo pogledali te te javno-osebna partnerstva in smo potem pogledali merila za uspešnost za okolje, smo tam našli zelo malo tega. In to je idealna priložnost za vlade, da storijo več s svojim lastnim vplivom in tega trenutno ne počnejo. torej ta reforma subvencij, eh, javnosredna partnerstva in eh, vse to so tiste področje, kjer bi lahko vlade več storile za, za zeleno gospodarstvo. To so kompleksna področja in lahko tudi pomenijo overo splošnemu napredku ter hkrati priložnost in en zmed njih je tudi, so tudi energetsko intenzivne panoge. Tukaj smo imeli že veliko razprav v tej temi. Če trenutno pogledamo, organizacije, nekaterih združenj, kot je svetovno eh, organizacija za jeklo ali alumini. Obe dve sta organizirani tako, da zlasti povdarjajo, kako pomembno vlogo ima, eh, imajo ti izdelki za zagotavljanje nizkoglične proizvodne za lažja um, uh, vozila, za ta, omrežja, ki si jih želimo, za večje, bolj energetsko učinkovite stavbe, za turbine, ki jih potrebujemo, vetrne turbine. Uh, Eh, ki jih potrebujemo, potem, da bi eh, tudi samo na splošno energetsko očekovitost bila boljša zaradi uporabe teh sredstev oziroma teh verov. Gre za torej proizvodno, ki je energetsko zelo um, požrešna, če temu tako rečemo, ampak sam proizvod pa je zelo učinkovit. Zato bi tukaj morali poštevati celoten življenjski cikl proizvodne in bolj preusmeriti uh, rabo energije ta ideja pa je potem nas napeljala na nekaj novega, to, da potrebujemo več novih raziskav na tem področju. Tako da bomo dobili najboljši niz rešitev, ki jih potrebujemo v celotnem nizu oziroma v vseh sektorjih. Danes sem vam želel na hiter način pokazati, da rabimo takšne pogoje za investiranje, kjer bomo lahko vlagali v zeleno gospodarstvo in da bodo te priložnosti bolj privlačne od ostalih. Ravno tako menim, da bi tukaj Evropska unija morala biti, imeti vodilno vlogo, ona bi morala biti šampion na tem področju in bolj spodbujati to. V tem smo že tudi v Ženeji veliko upravljali, tudi znotraj STO-ja veliko delamo na tem in odzivi do zdaj niso bili dovolj pozitivni. Moja organizacija, torej Mednarodni inštitut za danesni razvoj, pravi, da bi se kratkoročno morale vlade osredotočiti na nekaj bolj uh, učinkovitih pobud, ki bodo dosegli te rezultate kratkoročno. Uh, od tukaj bi tudi odpravili nekaj eh, pomembnih ovir. Dobro bi bilo, da bi se vlade na konferenci Rio plus 20 ob, obljubile, da bodo odstranile oziroma odpravile vse subvencije, razen če so te pozitivne za trajnostni razvoj. In druga obljuba, da bi pomagali ostalim državam, da bi reformirali svoje sisteme subvencij. Podobno bi, bi bilo dobro, da bi se zavezali k nekemu bolj trajnostnemu javnemu naročanju in javno-srednjim partnerstvom, da bi morali tukaj bolj pri stroških upoštevati eh, dejanske izkušnje in da bi se tukaj sredotočili na neke konkretne eh, številčne cilje. Seveda pa obstaja nek določena eh, nevarnost, tudi da bi zlasti znotraj STO imamo določene spore, naprimer Japonsko in Kitajsko, glede obnovljenih virov energije. Teh rabimo več in če bo vedno problem to potem, da bomo morali plačati neko ceno, bo to pač vredno treba plačati. Uh, Eh, tako da bomo dosegli dogovore na mogoče na džentlmenski ravni, pa pač tudi to potrebno storiti. Vsi se bomo morali ne, zavezati nečemu, tako da bomo začeli izrabljati več obnovljivih verov. Želimo, da bi se razpravljali, več razpravljali o energetsko učinkoviti oziroma energetsko potratni a, eh, industriji. Več mednarodnega in regionalnega sodelovanja, to bi pomagalo pri podporu eh, in nadaljemu razvoju tega najpomembnejšega razvoja na tem področju poštevati celoten življenjski cilj, cikl in na takšen način bi eh, tudi lažje spostavili svojo konkurenčnost. In z vidika eh, raziskovalnega inštituta Evropska unija tudi tukaj lahko vodi, če bomo res prepričani, da je zeleno gospodarsko prava pot naprej. Mi smo prepričani, da je temu tako, ampak potem bomo morali udejaniti to, kaj smo prepričani. Hvala. Ja, vielen Dank, eh, Peter. Hvala, Peter Wuders. Think Tank je mislil in analiziral in dal tudi pomembna priporočila, ki so dobra. Glede fiskalne politike, proračunske politike je treba pročiti glede njihove trajnosti. Finančni ministri so ajatole starega sistema, pogosto pravimo, ki se oklepajo struktur in so dokaj konzervativni pri tem zeleno gibanje se mora lotiti tudi proračunov. Tako da bo pri finančnem upravljanju šlo na bolje. Marsikaj smo si zapisali in kar nadaljujemo z naslednjim prispevkom. Marta Kočena Rojas, ki je dokaj. Uh, früher, uh, by, je bila zelo aktivna pri OECN-u in uh, danes pri Care International. Uh, Nestrpno čakamo vašo predstavitev. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila za to priložnost, da sem tukaj in da sodelujem v razpravah. Kot so nekateri panelisti že povedali, Evropa, Evropska unija ima ključno vlogo, da prevzame vodilno vlogo glede rezultatov konference v Riju da bomo šli preko tistih zgolj obnovljenih ob, političnih obljub, da bomo dosegli spremembe, ki si jih vsi želimo doseči. EU ima tudi glavno odgovornost, da pokaže pot naprej, da pokaže, kako se premakniti v smeri nizkogličnega gospodarstva, ključno s tem, da se sprejme okrepe na domači ravni, da se sprejme ustrezne. Uh, Eh, pobude za zmanjšanje toplogrednih plinov ter za podporo, ki jo potrebujejo države v razvoju, da bodo šle po isti poti. Slišali smo o tem, kakšne so težave zaenkrat, se pravi, da delamo na teh silosih. Sama bi šla še korak naprej in rekla, da po mojem mnenju je še en drug pomemben korak pri danesnem razvoju ta, da je ta ostal na področju okoljskega sektorja. Torej, tisti, ki hodijo na ta sestanke, so predvsem ministri za okolje veliko dela na glede trajnostnega razvoja je omejenega na okoljski sektor. In v tej luči je bilo zanimivo slišati, da komisija namerava predstaviti svoje poročilo strani uh, komisarja za okolje, pa tudi odbora za okolje in okolje za razvoj. To je dobra pot naprej, če želimo povezati obe področji. V tem kontekstu zeleno gospodarstvo zagotavlja dobro orodje, če želimo doseči te različne vidike tako gospodarskega kot okoljskega in veliko je bilo že storjenega v zvezi s tem. Ponovno moramo podariti in dati nadaljni pomen tudi vidiku socialne enakosti zelenega gospodarstva in jaz se bom osredotočila na to. Mandat v Riju je, da se osredotočimo na zeleno gospodarstvo znotraj danesnega razvoja ter odpravljanje revščine, zelo skoreninjenje revščine. Na to se želimo sredotočiti na podlagi izkušenj, ki jih ima KERT, organizacija, ki dela na delo boja proti revščini, zagotavljanju humanitarne pomoči že več kot 60 let v več kot 70 državah. Prva stvar, ki bi rada povedala, je naslednja. Ko razmišljamo za eno gospodarstvo znotraj RIA, moramo prioriteto nameniti izkoreninjenju revščino in doseganju tisočletnih razvojnih ciljev. Brez dvoma je bilo ustrojenega že veliko stvari glede. Uh, odpravljene revščini. Sedaj imamo več kot milijardo ljudi, ki živijo v ekstremni revščini in trpijo lakoto. To so ljudje, ki jih tudi podnebne spremembe najbolj prizadanejo. Po mojem mnenju je pomembno, da ko gre Evropa v Rio, da je prioriteta izkorenjene revščine na prvem mestu ali vsaj zelo visoko na agendi. Tudi za nadaljni razvoj zelenega gospodarstva je to pomembno. Druga stvar, ki jo želim povedati, in tudi to izhaja iz naših izkušenj, pa je, da imamo veliko potrebo, da še nadalje poudarimo uh, enakost med spoloma in vlogo žensk, tako v zunanjem gospodarstvu, pa tudi, ko gre za uh, rezultate Rio plus 20. Ko govorimo o revščini, ženske predstavljajo okoli 70 odstotkov tistih, ki živijo pod. Uh, Eh, ravnjo lev, revščine. Ženske so še zlasti ranljive za podnebne, podnebne spremembe. Ženske pa niso edine žrtve. So pomembni agent sprememb in če pogledamo, one so tiste, ki zagotavljajo hrano, vodo in gorivo oziroma um, kurivo v številnih eh, skupnostih in predstavljajo med 60 do 80 odstotkov hrane v podeželju, v številnih državah v razvoju opravljajo tudi zelo napredno delo za oblažitev in prilagoditev podnebnih sprememb. Verjetno vsi tukaj ste že slišali o gibanju, posebnem gibanju, ki je samo primer za to. Ženske, tudi tiste, ki zelo dobro znajo upravljati sferi in to je osnova za zeleno gospodarstvo, one so inovativne in zaenkrat še nismo dovolj, vloge, eh, dovolj pozornosti namenili tej njihovi vlogi. Eh, Evropska unija je že odobrila marca 2010 ta eh, poseben nacijski načrt glede spolov in zato moramo eh, v stališču EU zagotoviti dobro, da se bo dobro predstavil ta, tudi ta funkcija. Revščino je potrebno povezati z različnimi stebri trajnostnega razvoja in tukaj moramo seveda pogledati posamezne sektore. O tem smo že veliko razpravljali, zlasti o energetskem sektorju, kajte potem je spremembe se tukaj glavno vprašanje, zato moramo nujno napredovati v tem področju. Predlagala pa bi tudi, da če pogledamo varnost hrane in kmetijstvo, je tudi to pomemben način, eh, da bi videli, kako praktično povezati okoljski, socialni in eh, okoljski vidik trajnostnega vidika, to eh, znamo trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva. Kot je bilo že rečeno, 15 odstotkov prebivalstva v državah razvoja je odvisnega od kmetijstva in revni so, še, so vedno bolj izpostavljeni, eh, vedno bolj negotovi eh, oskrbi s hrano. In če daj pogledamo, 8 milijard ljudi bo in uh, tak, tako negotovo skrbo s hrano zlasti naprimer v Afriki, afriškem rogu. In pogledamo prihodnost, ki nas čaka prebivalstvo 9 milijard ljudi leta 2050. Izziv je, kako bomo povečali produktivnost. Ocenjeno je, da bo to potrebno storiti okoli 700 stotkov, ne da bi pri tem ogrozili planet. Kako bomo torej zaklju, končali s to lakoto? Hkrati pa je prav šokantno, ko slišimo, da je tretjina hrane, ki jo proizvodimo, eh, zavržene. To področje varne skrbe s hrano je dobra priložnost, da pogledamo, kako bi bolje uskladili oziroma uravnotežili to, kaj je trajnost in kako bi tudi pogledali gospodarski silos in se navezali na nanj. Naprimer, da pogledamo, kakšen vpliv ima hrana cene in negotovost cene hrane ter posledice, ki so povezane tudi s trgo, trgovino na tem področju. To bo verjetno tesni primer za nadaljni razvoj zelenega gospodarstva, da bomo šli izven zgolj te škatle, ki vključuje okolje in povezali vse tri stabre transnega razvoja tukaj brada omenila naslednje. Zanimivo je, da je zelena knjiga Evropske unije, ki je trenutno v razvoju, glede novega pristopa razvojne politike Evropske unije, vključuje tudi varno skrbo s hrano eh, v prihodnje delo. In na zadnjem uh, s te pripravljanjem sestanku je bila tudi to ena izmed možnih, um, možnih sektorjev, ki so bili omenjeni. Četrta stvar, ki bi rada navedla, pa je povezana z tem, da moramo vzpostaviti posebne pogoje. O tem smo že prej slišali, tukaj ne želimo kazati s prstom. Pomembno pa je zabeležiti, da bodo države v razvoju potrebovali poseben uh, okvir za omogočanje razvoja inštitucij. In tukaj bi rada pomen, ovedla, omenila dvoje. Prva stvar je, da bodo morale, tudi države v razvoju, uh, morale doseči svoje obljube. Tukaj gre za to, da so sam, samo devet držav, razvitih držav doseglo cilje glede uh, razvojne pomoči. In tukaj bomo morali to pomoč tudi povezati z zasebno javnim partnerstvom. To je ena stvar, ki jo moramo storiti, rada bi poudarila, da je še vedno in to bo bistvenega pomena da, bomo, eh, da bomo dosegli tiste, ki najbolj potrebujejo to pomoč in da bomo dosegli tisočletne cilje. Pomenijo so tudi naložbo zeleno gospodarstvo in tudi to je zapisano v zeleni knjigi Evropske unije, vključno s podnebnimi spremembami. Te morajo biti takšne, da ne bodo zmanjšale ravni obvezne razvojne pomoči in da bomo dosegli to, da bodo tudi eh, revni imeli dostop do osnovnih eh, storitev, kot so zdravje, izobraževanje, dostop do energetike in boljše sanitarne razmere. Kakovost te pomoči pa je tudi pomembna. Torej ne gre samo za količino, ampak tudi kakovost. V eh, naložbo zeleno gospodarstvo morajo biti ustrezne, morajo biti eh, tudi takšne, da bodo vsebovali ustrezne socialne in varnostne mehanizme, tako da bodo imeli vsi, tudi revni eh, in ženske, dostop do njih rezultati konference Rio plus 20 bodi, bi morali tudi vključevati takšne uh, uh, elemente. Zadnja stvar pa je odgovornost. Tudi to je en izmed uh, tem v razpravi in tukaj bi rada podarila en izmed, enega izmed vidikov odgovornosti, ki mogoče zaenkrat še ni bil toliko upoštevan in tudi izhaja iz dela humanitarnih organizacij, da moramo biti odgovorni do upravičencev. Zelo zanimivo bi bilo, da bi pogledali vidike, in kako bi merili naložbe, ki jih uh, vlagamo v zeleno gospodarstvo, ali to pozitivno vpliva na izkorenjene revščine, da se eh, tudi izogibamo eh, temu, da škodujemo ljudmi, torej da odpravljamo negativne učinke. Lahko rečem, da vsi veliko pričakujemo od konference Rio plus 20 in uspeh bomo merili s tem, ali smo ta vidik enakosti uh, ali smo se dovolj dobro osredotočili na ljudi, da bo ali bo to dovolj visoko na dnevnem redu in ali bomo dosegli skorenine revščine oziroma napredek na tem področju. Hvala. Hvala, Marta Kočena Rojas. Mislim, da je bilo zelo korisno to, kar ste povedali, da ste nas opozorili, da ima trajnost, oziroma trajnostni razvoj tri stebre, ne samo okolje, ampak v našem odboru pač bolj gledamo vse z vidika okolja in upamo, da bodo tudi naši kolegi iz uh, odbora za socialne zadeve več storili s tem. Enako velja tudi za kolege iz odbora za gospodarstvo. Tudi oni se ukvarjajo z investicijami in s tem so verjetno dovolj dobro seznanjeni. Hvala tudi, da ste nas opozorili na tisočletne razvojne cilje in vlogo žensk, zlasti v državah razvoju. Dragi kolegi, Sedaj imamo 10 minut za vprašanje in odgovore. Štiri so že prosili za besedo, pet. Mi smo vsi vajeni enominutnih govorov in to deluje samo, če vsi držimo ene minute in imamo potem kratke odgovore, kajti eh, enako časa bi rad imel na voljo tudi za drugi del. Richard Zeber za minuto. Hvala. Najprej bi se zahvalil vsem govorcem za odlični uvod dva pojma sta ključna. Na eni strani spodbujanje žensk. Ženske so hrbtenica v teh državah. Bi morali Združeni narodi res storiti vse, da odpirajo ženske. Drugič pa odgovornost. Tu mislim, da bi se Združeni narodi morali bolj osredotočiti na majhne projekte, kajti večji, ko so projekti, več je denarja v igri in več eh, se države, ki se nagibajo k korupciji, tudi nagibajo k temu, da denar ne porabijo namensko. Tretji sektor, ki je tu ključni, je tudi kmetijstvo in eh, pa varno zagotovo skrba s hrano. Okoljski cilji bodo uh, samodejno doseženi, če bomo ostale tri cilje pravilno podprli. Ena minuta. Hvala. Gabriel Gebrandi. Um, Hvala. Govorimo o zelenem gospodarstvu, kot da je to neko, neka podzvrst gospodarstva. Mislim, da je to napačen način, kako bi se tega lotili. Pravi izziv, kako bi se lotili tega, kako bi se gospodarstvo postalo bolj zeleno, pa tudi te besede bi se rad eh, izognil, torej zelene, ampak bi rekel, naj postane bolj učinkovito. Takoj, ko rečemo, da nekaj zeleno, potem je to vse v tem eh, tako imenovanem ekološkem kotu sveta. In tukaj naj navedem, eh, bi rad citiral Bila Clintona, ali je gospodarstvo neumno. Torej, pod naprej gospodarstvo mora biti ta, da bo postalo bolj učinkovito više cen virov je torej dobra, smer, dobra stvar, kajti morali bomo postati bolj učinkoviti. Moje vprašanje pa je, ali se lahko bomo tukaj celo e, večnost o tem pogovarjali. Pravi izziv za gospodarstvo pa je, kako bomo povezali uh, gospodarsko skupnost in pritisnili na njih. Hvala. Margaret. Hvala, gospa Auken. Naj kar nadaljujem in rečem, ja, učinkovito, zeleno, kakorkoli že, ampak nihče od vas, razen Marta Rohas, pa niste obravnavali pravih izzivov. Da, nismo v zadnjih 40 letih dobili nobenega primera, vse od Štokholma naprej, od 72, za gospodarstvo, ker bi videli ločevanje rasti. Čeprav imamo na danskem določene primere v posameznih sektorjih, ampak samo zato, ker smo uvozili najbolj onesnaživoči del tega. Vem, da je to stara razprava, o rasti, ampak ta stara razprava, to je bilo omenjeno v prvi predstavitvi, nekaj moramo ostati glede tega. In to vidimo tudi v realnosti. Vedno več je lakote, eh, rabe tal in td. Ampak nihče pa se dejansko ne sooči s tem problemom. Zeleno gospodarstvo ni dovolj, če ne bomo imeli prave trajnosti, ki je nikoli nismo videli v proizvodih, ja, ne pa v sektorjih in sploh ne v družbi. In to je moje vprašanje Karlo Frankenbergo. Zakaj ni to vprašanje na mizi, ne v komisiji, ne v državah članicah? To velja tudi pri nas na Danskem, pa tudi v zeleni, eh, pri, pri zelenih in levici. To bi bilo zelo pomembno, kmalo storiti. Hvala. Karl, tudi ti? Ne. Imam jaz vprašanje. Aha, gospa Pirtikajnen. Thank you. Uh, I would like to agree with the speaker. Ja, se strinjam z govorniki. Res živimo v težkih časih. Vedno več je populizma v Evropi in res bi bilo pomembno, da imamo takšno eh, neko vplivnejšo uh, uh, stališče, ampak tukaj je imela komentar, vprašanje in me zanima vaša reakcija. Ko bomo poskušali iti bolj v smeri tega zelenega gospodarstva, karkoli že temu rečemo, kol, koliko podarka bi morali nameniti zelenim kazalnikom? To je osnova tega, kako merimo svoje delo oziroma uspešnost. Zadnja stvar pa s temi kazalniki na mesto ciljev, ukrepov, naprimer naslednji IFRS glede računovodstva oziroma odgovornosti. Ali bi to, kaj morali tudi se dogovoriti glede načinov, metod, ki bomo uporabljali, naprimer tudi pri sistemih javnega naročanja. Ja, to sem tudi sam hotel vprašati, pravi predsednik. Imamo cilje, naprimer tisočletne cilje razvoja, imamo potem eh, iz Konkuna, Kankuna ta cilj eh, dveh stopinj Cezijev, ampak kakšne cilje pa bi si lahko predstavili v Rijo, tako da bi so bila bolj konkretna, kaj želimo doseči s tem tanesnim razvojem, ali imamo nove cilje sedaj. Tako, vsak dve minuti. Pa bomo sedaj začeli na drugi strani, najprej vi. Dve minuti, prosim, to je bilo koristno za ostale. Um, Sredotočila bi se na pripombo o podpori ženskam in bi vam povedala, da nekaj pobud že poteka in bila sem tudi na sestanku z ZDA in njihov. Um, Veleposlanik je tudi povedal, da imajo določene projekte, da se razširi zeleno gospodarstvo na ženske. In to je le nekaj primerov, ki pospešujejo angažma žensk v teh delih. Mislim, da je pomembno, da v tem kontekstu razpravljamo tudi to, o tem, kako se vse naložbe tudi usmerjajo v ženske. In na ta način bomo res lahko tudi naredili nekaj koristenega za družine in za družbo. Ta vidik je res ključen. Zaključila bi s tem, da čeprav sem v razpravah o Riju videla, pravzaprav zelo malo tega, da bi kdo omenjal, da naj se ženske odeležijo tega, se mi zdi to nezadostno. In zelena knjiga Evropske unije, ki ni del tega zgora, ampak rekli smo, da je povezana z to razpravo, spola sploh ne omenja. In mislim, da bi tu lahko zastavili, da se tudi lotimo socialnega vidika, pa tudi gospodarskega. Hvala lepa. In to je zelo dobro, kar ste povedali. Peter Wooders, hvala. Kar se tiče kazalnikov, mislim, da smo se tu dogovorili, da ne bo možno najti nekih eh, enotnih svetovnih kazalnikov. 30 in 40 let se že ukvarjamo s to temo in eh, potrebujemo specifične kazalnike v posameznih sektorjih kar se tiče reforme um, subvencije, zadeva enostavna. Pogledati moramo cene in pa eh, potrošnike in pogledati, koliko so oni pripravljeni plačevati za to. In tako ne potrebujemo nekih kazalnikov povezanih z BDP-jem in nekih eh, čez sektorskih vidikov, ampak se moramo lotiti zadev na posameznem sektorju. Kar se tiče podjetij. iz vidika zunanjega opazovalca je treba pogledati, kam sploh vodi ta razprava in akteri sodelujejo zelo aktivno, so tudi pripravljeni predlagati rešitve, vendar pa je treba storiti naslednje stvari zadnje dve, tri leti sem si zelo temeljito ogledal uh, sektor jekla in cementa in jasno je, da morajo tisti, ki ustvarjajo politiko, bolje razumeti to industrijo, morajo razumeti, zakaj sprejemajo v tej industriji takšne odločitve kot jih, zakaj investirajo v določenih državah in tako naprej. In eh, potem bodo lahko tukaj šele izvajali kakršnekoli okrepe povezani z zeleno ekonomijo, socialnimi zadevami in tako naprej. Torej, politiki morajo bolje razumeti te industrije in potem morajo tudi njih vprašati za njihova mnenja in potem nadaljevati v tej uh, smeri. Seveda je vloga žensk tudi zelo pomembna in tudi tu smo veliko pridobili v razpravi o subvencijah. Kar pa se tiče izboljšave cen um, energije v najbolj revnih regijah, uh, pa tu se vedno znova zvračamo k prenosu denarja in k mrežah socialne podpore. In seveda bi bilo nasplošno bolje dati denar ženskam na mesto moškim, to nasplošno velja. Hvala lepa. Analiza življenjske dobe, jekle, aluminija in podobnega, to je zelo pomembno in bi se morali res ogledati. Sedaj pa Karl Falkenberg. Hvala. Kar se tiče učinkovitosti kot ključnega pojma mislim, da govorimo sami o uh, učinkovitosti verov pri našem delu, ampak med upravljanjem tega dela smo spoznali, da ni dovolj, če smo bolj učinkoviti, če bomo monitorje iz, um, izdelovali bolj učinkovito in potem postavili uh, televizijo v vsako sobo hiše, potem pravzaprav nismo storili nič. Res je. Morali bomo iti tudi korak dlje od same učinkovitosti, morali se bomo tudi um, ukvarjati z pravimi primankljaji. In Evropa se bo morala začeti pogovarjati o teh temah in načrtujemo razpravo o teh temah v parlamentu in svetu septembra letošnjega leta, torej tudi dovolj k malu za Rio plus 20. Potem, kar se tiče kazalnikov, se prav tako strinjam, da jih potrebujemo, zagotoviti moramo, da kazalniki, ki jih bomo razvili iz vidika okolja, in ekologije, da so usklajeni z drugimi kazalniki. Če, bodo, če okoljski kazalniki ne bodo izraženi v enakih vredno, vrednostih kot drugi elementi pri merjenju uspeha v gospodarstvu, potem jih ne bomo mogli primerjati in zagotoviti moramo, da bodo primerljivi. zato tudi razmišljamo o teh, kako bi razvili scheme, ki bi lahko tudi se nanašale na notranje knjigovodstvo podjetja ali zonanje stroške njihovih dejavnosti. To bi, po mojem mnenju, bil del izvajanja te prave razprave. Hvala. Hvala lepa in srečno za zelenim tednom. zakonodajo o okoljskem knjigovodstvu bomo sprejeli junija. In tu bomo res vodili knjigovodstvo o ekološki porabi. Hvala. Sedaj pa gospod Steiner. Hvala lepa. Navezal bi se na dve točki. Zeleno gospodarstvo. Vedno iščemo neke metafore za to da ponazorimo neko razpravo, ampak tu ne gre za neko podzvrst gospodarstva, kot ste rekli, gre za to, kako obravnavate gospodarstvo in ga vodite v čim bolj trajnostno smer. In v to zasnovo zelenega gospodarstva vsaj uh, eh, v tem poročilu um, Petrovega instituta, kateremu so številni prispevali, to ne gre za neko okoljsko nirvano z nekega drugega planeta, ampak gre za to, da skušamo pripoznati, da gre tudi v Riju za razvoj, gre za konferenco o razvoju, ampak konferenca se zrodoteča na to, kako se bomo lotili izziva trajnosti. Lahko greš na Svetovno banko ali na Mednarodni denarni sklad in govoriš tam o razvoju denarne in, eh, um, in fiskalne politike. Rio pa je konferenca o razvoju, ki se osredotoča na trajnostni razvoj. Mislim, da ena od zelo pomembnih zadev je, da tudi opredelimo rezultate, ki jih želimo. Želimo zagotoviti razvoj za države, ki niso mogli svojim državam zagotoviti osnovne infrastrukture in osnovnih potreb. In gospodarstva morajo nuditi delovna mesta ljudem. In v bistvu mi je všeč, da so tudi eh, sindikati postali protagonisti v tej razpravi, kaj ti vidijo uspeh v tem. Tudi kar se tiče za eh, delodajalcev v zasebnem sektorju, iščejo trg, kjer lahko postanejo proizvajalci v zeleni ekonomiji, v zelenem gospodarstvu. Tudi včeraj smo imeli razpravo na to temo. Ampak vedno znova se vračamo na temo. Um, ne država proti zasebnem um, trgu in tako naprej, ampak živimo v razvijajočem se svetu. In gospod Zeber je rekel, da naj se osredotočimo na male projekte. Seveda, ko gre za postavitev temeljev, ampak spremembe, ki jih danes eh, želimo doseči, kar se tiče nizkooglične družbe, si morate ogledati tudi večjo sliko, morate si pogledati večje investicije, če želite nalagati, vlagati v gospodarstvo, v, različno, v drugačno gospodarstvo v prihodnosti, potem ne, moramo gledati samo malih projektov. Naj vam podam dva primera. Kenija je klasična afriška država, 80 odstotkov eh, prebivalstva nima dostopa do elektrike čez dve leti bodo potrojili svojo energetsko infrastrukturo, ne da bi dodali en gram um, oglikove dioksida z solarno energijo, z veterno energijo in tako naprej. In Kenija bo pri tem potrebovala podporo tako v investicije v infrastrukturo in v druge zadeve, vendar pa je sposobna to storiti. In uh, Milijarda ljudi v Afriki bo bodisi obrala pot preteklih let in potem sploh ne bomo mogli doseči klimatskih ciljev. Ali pa bo Afrika razvijala sodobno infrastrukturo v pomodelu zelenega gospodarstva. In to je edini model, ki ga trenutno na svetu imamo. Torej moramo zapreti krok med okoljem, med razvojem, med financiranjem razvoja in ne pozabimo tudi tega. V Riju bi morali končno začeti ne samo, da si govorimo, kaj naj drugi počne v njegovi državi, v svoji državi, ampak se vrnimo v mednarodne sodelovanje. Vi ste soverena država. Jaz sem zainteresiran za to, da bi se razvijal. Torej, poglejmo, kako lahko sodelujemo. Preveč počnemo to, da samo drugim predpisujemo, kaj naj storijo, namesto da bi se osreditili na to, kaj lahko vsak sam naredi iz svoje perspektive in pomaga mednarodni skupnosti, da se približuje klimatskim eh, ciljem, ciljem trajnostnega razvoja, tudi razvojni cilji tisočletja so eni izmed njih. Cilji trajnostnega razvoja so lahko eden od načinov, kako lahko dosežemo to tranzicijo. Kar pa se tiče žensk, pa bi tudi to omenil. Uh, tudi v Riju želimo ženske vključiti in zato želimo tudi posebej pripraviti um, program za ženske voditeljice, zato da ne bo to samo neka obrobna razprava, ampak da bo to ena od osrednjih razprav v Riju. Hvala. Hvala, mislim, da bo to vse skupaj zelo razborljivo na svetovni ravni iskati kazalnike za razvoj poleg torej tradicionalnega BDP-ja in kjer bo pravzaprav trajnost nek glavni moto. Vendar pa mora to postati bolj konkretno, videti moramo, kakšni bodo naši cilji, videti moramo, kam želimo, kaj moramo upustiti. Mislim, da je bilo to prvi, odličen prvi krok. Hvala vsem za prispevke k tej razpravi. In mislim, da se bomo videli ponovno tudi pred eh, Rijom, pa tudi v Riju. Hvala lepa, sedaj pa vabim druge eh, podijske govornike, da nadaljujejo z razpravo. Hvala. Medtem pa bi rad poslancem poslance povabil, da si lahko ogledajo prvo letalo na sončni pogoj, ki je prišlo iz Švice v Brusel in takoj po tem sestanku ob 12.30 vas čaka avtobus v Rue d'Arden. To je torej pred Atrijom, te male uličice, ki gre na parkirišče in nas bo odpeljal k solarnemu letalu na letališču. To bi znalo biti zanimivo da tudi poklepetamo s tistimi, ki so zasebnim denarjem zgradili, skonstruirali denar, eh, letalo, ki deluje na pogon sončne energijo. Sedaj pa vidim, da, tudi, da so prispeli tudi govorci iz drugega kroga in lahko nadaljujemo z razpravo o, trajn, o upravljanju trajnostnega razvoja, kako torej pripraviti strukture in institucije, da upravijo svoje delo in pozdravljam ponovno Brisla Lond, ki je izvršni koordinator za Rio plus 20. Že dolgo se poznamo iz okoljskih gibanj in okoljskih ministerij in to je neskončna zgodba in neprestano se borimo za boljši svet. Torej, Bris, beseda je tvoja. Hvala lepa, Jo. Hvala, da ste vsi prišli. Kot veš, ste, je Rio plus 20 proces za celo državo in trenutno se pogajanja še niso začela. Čakamo na razprave, čakamo na prispevke, več kot jih imamo sedaj. Morda je tu primankovalo nekega vodstva in zato bi povedal isto kot Ahim Steiner, da potrebujemo vodstvo. Uh, Evropska unija je pokazala, kako so lahko vodilni na enotnem trgu, torej ste vodilna skupina in bi pričakovali več od vas. Naše institucije, ki je pristojna, je vedno zaskrbljena, ker vedno razmišljamo samo o kratkoročnosti in dolgoročnost pozabimo to je verjetno tudi zato, ker ne znamo obravnavati takih celostnih institucij. Ali zato, ker se ne moremo dovolj dobro nadzirati um, denarnih tokov, nas premalo skrbi planet, težko je uskladiti 192 držav, da se strinja. To vse sem že slišal. In pri mednarodnem upravljanju bomo morali povezati G20 eh, in sistem Združenih narodov in še kaj. Pri trajnostnem razvoju imamo razvoj. Najprej je treba torej oceniti uspeh eh, razvoja in obveznih razvojnih pomoči. Teh je kar nekaj, ali so zelo učinkovite, so dovolj napredne ali ni. Tudi razvoj povezan s tem, kaj država počne sama in pa tudi, kako se umešča v globalizacijo. Torej, komisija bo podala sporočilo o skupnim razvojnih ciljih in to je pomembno, to potrebujemo, ljudje se morajo zavezati k razvoju, k okolju in um, obvezni, uh, obvezna razvojna pomoč nudi veliko stvari, ampak po drugi strani pa so se ljudje, ki se ukvarjajo z okoljem, vedno ukvarjali z razvojem in nujno je, da razvijemo razvo, sistem razvojne pomoči. Kot je povedal tudi gospod Štajn, moramo podpreti razvoj. Iz okoljske razprave moramo vzeti tisto, kar nam pomaga, ampak tu gre za okoljske ministre. Stotin milijard eh, denarja potrebujemo, kako bomo dobili, pri, prišli do tega, kako bomo dobili eh, inovativno financiranje. To so bistvena vprašanja in to bo verjetno predmet razprave v Riju. Drugič, trajnost. No veste, kako je s tem. Veste, da je bil UNEP ustanovljen leta 1972, preden uh, je sploh kdo govoril o trajnostnem razvoju. O trajnostnem razvoju je bilo govora šele leta 1987, leta 1992 pa je bil vrh na Riju. To je bil zelo zanimiv trenutek po pacu Rims, uh, berlinskega zidu. Uh, Rijo je ustanovil CSD, komis, odbor za trajnostni razvoj. In na mednarodnem forumu o okolju ne moreš govoriti brez govora o razvoju in trajnostnem razvoju. In zato je bil tudi ustanovljen CSD, ki je vključeval različne deležnike. In tu je vključenih devet večjih skupin s katerimi se ukvarjajo, gre tudi za vprašanje spolu, ki je zelo pomemben. Prvič, nikoli ne boš imel zelenega okolja, če ne boš vključeval podjetij in pa lokalne vlade. To sta verjetno glavna dva akterja. Um, trajnostnega razvoja, saj vlade odločajo in zato jih na nek način potrebujemo in našli smo zanimiv način, kako jih vključiti v proces pogajanj moramo pa tudi temeljiti trajnostni razvoj na tem, kar ste počeli v Evropi, kar je počela um, komisija ali drugi, naprimer Arhuška konvencija, ki je zavezala države, ki pa jih je podpisalo le določeno število držav. In seveda se nanaša le na posamezne države. Ampak že dolgo imamo cel kup pobud in eh, strani podjetij in poročil s podjetji, ampak kaj je s temi poročili, kam gredo, kdo jih ocenjuje, tega ni. In tako nimajo pomena, nimajo nekega rezultata. In to odraža neko dogmo Združenih narodov, torej razlika med operativnimi enotami in um, normativnimi enotami to, in operativnimi enotami. Torej imate neke uh, operativne, kot je ekosok in drugi, ki naj bi bili normativni. No, morda ta, to razlikovanje dan danes ni več relevantno. Ekosok je bil uh, ustanovljen s pogodbami in ljudje pravijo, da se tega ne smemo dotikati, saj bo to preveč uh, zapleteno, bomo odprli Pandorino skrinico, ampak razmišljanje o institucijah je povezano tudi z vsemi temi idejami, kako izboljšati sistem združenih narodov. To pa je seveda zelo težko. Brazilci želijo, v, ri, želijo ustvariti neko krovno organizacijo za trajnostni razvoj. Ne vemo točno, kaj to pomeni, ampak to je bil namen CSD. Ampak CSD, kje je spodletelo? Torej, začelo se je krasno, prišli so vsi ministri, sedaj pa je to postala zelo tehnična služba in tudi zadnji spoh ni uspel. Zakaj? Uh, zato ker ni obvezujoč. Vse veste, v Združenih narodov nič ni va, um, zavezujoče, razen varnostni svet. In zavezujoče stvari imate le za konvencijo. Vprašanje pa je, ali lahko stvariš nekaj, kar bi bilo kot nek sporazum. In e, tu je neka vizija podobna nekem trgovini. Vse veste, da po drugi svetovni vojni so ljudje mislili, da je trgovinska zaščita nekaj slabega. No in recimo, da je trgovina dobra za ekonomijo, da bo to trajalo, ker je veliko sektorjev zaščitenih in ne moreš to zaposlevati delavcev. In je potreb, bilo potrebnih veliko krogov in ti so morali biti tako uspešni, in so bili uspešni in tako smo lahko ustanovili svetovno trgovinsko organizacijo. No, pa naredimo isto, recimo v Riju, da bomo imeli neko splošno sporazum o um, trajnostnem razvoju in o razvoju in tako naprej. In novo načelo je, zdravo natura je dobra za gospodarstvo, zdrava um, okolje, narava, In sedaj bomo na eni strani delali na energiji, na drugi strani na knjigovodstvu in eh, Mednarodni statistični urad bo tudi pogledal, kako bi lahko imeli neka zelena sredstva vključena v VDP. No, ampak sedaj vemo, kako se to lahko zgodi, torej storimo in veliko stvari se tako lahko zgodi. En krok o energiji. Vemo, kaj lahko storimo. Imamo razna poročila, to je na mizi, torej cilje imamo. Potem lahko en krok o kmetijstvu, torej možnosti je več lahko bi s tem okrepili nek sporazum in bi se vlade zavezale. Rio ne bo odločil enkrat za vse le za cel svet, ampak bo sprožil proces za naslednjih 20 let. V tem je ideja in kako lahko položimo pot za teh 20 let za ta proces. Če pa se vrne sedaj k okolju, vsi veste, kakšen je problem okoljskega dela Združenih narodov, ki je zelo šibek. UNEP nima uh, svetovnega članstva. UNDP pa ima. No, morda bi se morali potem prizadevati za uh, globalno, neko se splošno članstvo. Torej, ko UNEP sprejme neke odločitve, potem moramo to dati potrditi, drugače to nima, ni, ni brez pomembo. Potem pa je še en problem za UNEP, obvezna prispevki. To je zelo težko. Drug problem pa je povezava z konvencijami. Vedno več konvencij obstaja in te konvencije so na dveh različnih poteh. Kako bi lahko tu spostavili neko koordinacije? Za države v razvoju je zelo težko slediti vsem tem konvencijam. Diplomat, ki dela za okolje, mora iti desetkrat več na pot kot navaden. Diplomat to pomeni, da je njegov odtis tudi daljši. In zato mora svetkove postati bolj učinkovito. Učinkovitost je tudi beseda, ki sem to pogosto slišal. No, in nekateri pravijo, no, postanovijo neko organizacijo in bomo imeli. Um, bomo imeli dva domova, enega za države, enega za vse ostale. Torej moramo tukaj izumiti nekaj novega. Evropska unija bi lahko UNEP preobrazila v organizacijo, trenutno potekajo razprave o tem, Združeni narodi izvajajo študijo. Ampak ljudje pravijo, če izboljšaš okoljski stebr, kaj pa bo s socialnim stebrom in potem se tu vključuje Mednarodna organizacija za delo ali lahko tudi ta deluje na socialnem um, parketu in tudi ta univerzalni socialni parket, tudi to so razpravili, bi to tudi vključili v Rio kajti zagotoviti treba tudi socialno enakost. No, lahko rekel bi, da pri vladah imaš zakone, imaš mehke zakone oziroma druge zakone, izvedbene akte in tako naprej. Rio plus 20 pa bo spremenil zadeve tudi za običajne ljudi. Torej, lahko bi recimo tožili nekaj pomembnih eh, onesnaževalcev. Naprimer, verijo bomo govorili o oceanih. Oceani so zelo pomembni za številne otoke. Ljudje pravijo, ne bomo govorili samo o zeleni gospodarstvu, ampak tudi o modrem gospodarstvu in upravljanje visokih mori. In tudi to vprašanje upravljanja je nekaj, česar se moramo lotiti. Ne bomo načeli, načeli načel Rija, ampak eno načelo je, kako bi rekli, načelo nepovratnosti. Torej, vsaka konvencija pravi, da se moramo izboljšati, ampak tvegamo, da, bomo, da bomo šli nazaj in, in moramo imeti načelo, ne smemo iti nazaj pri zaščiti okolja. Hvala. Hvala lepa, Brislalon, za ta uvod. Z številnimi razmišljanji o globalnih strukturah upravljanja, ki jih imamo in kako bi to lahko izboljšali, kakšne bi bile posledice za UNEP in druge institucije, ki bi jih veljalo izboljšati. Potem pa bi pozdravil tudi skupino obiskovalcev kolega Marja Perilja iz Kalabrije. Dobrodošli, profesori in eh, izvoljeni predstavniki. Ki, um, k naši razpravi v našem odboru. Sedaj pa bi postavil eh, Rikarda Neiva Tavaresa, veleposlanika Brazilije v Evropski uniji. Brazilija je gostiteljica tega vrha in eh, država gostiteljica je vedno deležna veliko pozornosti. In slišali smo, da bi morda uh, radi tudi um, se izrekli za ta cilj, da se ustvari neka krovna organizacija. Torej, beseda je vaša, da nam poveste kaj več o tem. Hvala lepa, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Rad bi se zahvalil odboru za okolje, javno zdravje in za te razpravi o konferenci Rio plus 20, ki bo potekala leta 2012 v Rio de Janeiro. Kot veste, je to zelo pomemben dogodek za Brazilijo, ne samo zato, ker bomo gostili to uh, konferenco 10 let po, oziroma 20 let po podobni konferenci v letu 92 v Rio. Tu bomo lahko tudi omogočili državam, da povejo kaj več na temo trajnostnega razvoja. Uh, Jaz sem že večkrat spregovoril o tej temi ob različnih priložnostih, naprimer pred eh, evropskim, um, med, pred Ekosokom leta 2009. Trenutno je resolucija 64 skozi 236 predmet razprave v New Yorku in uh, tam je bila tudi izražena ideja, da bi Rio bil gostitelj za to um, konferenco in to je bilo že leta 2007 na generalni skupščini. Resolucija 64.236 je vključila skrb Evrope na področju trajnostnega razvoja in pa glavne cilje, predvsem tiste, o katerih razpravljamo tudi danes, zeleno gospodarstvo v kontekstu trajnostnega razvoja potem institucionalni ukvar za trajnostni razvoj in drugo. Preden pa se tudi, eh, preden spregovorimo o glavnem, glavni temi današnjega. Eh, današnje razprave bi povedal tudi nekaj o Rio plus 20. Pred sprejemom te revolucije so se Združeni narodi odločili, da je treba obnoviti politično zavezo k trajnostnemu razvoju, oceniti napredek in vrzeli pri izvajanju priporočil predhodnih konferenc in opredeliti nove in nastajajoče probleme. Treba je omeniti rezultate dosežene v letu 1992, kot je izjava iz Rija, Agenda 2001, Konvencija o podnebnih spremembah, Konvencija o biotski raznolikosti in Konvencija za boj proti diversifikaciji. Rio plus 20 se mora zanašati tudi na Johannesburškimi načrti in pripraviti trajnostno agendo za naslednjih 20-30 let. Upamo, da bo dokument, ki bo sprejet v Riju, o katerem se pogaja biro na konferenci, se bo pogajal biro na konferenci, da bo nudil politično vodenje in upravljanje in se posvetil tudi posameznim problemom. Razprave bi lahko vodile tudi do takošnjih praktičnih rezultatov, kot je tudi pregled izvajanja mednarodno dogovorjenih zavez. Sedaj pa se vrnem k glavni temi razprave. Mislim, da se vsi strinjamo, da je glavni izziv, kar se tiče institucionalnega okvirja za trajnostni razvoj, v tem, kako do, doseči in najti rešitve kljub problemom skladnosti, ki se nanašajo tudi na um, službe Združenih narodov in druge organe kot je, in programe, kot je EUNEP, ECOSOC, potem odbor za trajnostni razvoj, CDS in drugi organizacije, mednarodna organizacija dela, pa tudi sekretarjati številnih uh, okoljskih konvencij assess both the mandate and the performance of the existing institutions. Morali bi oceniti mandat v tem okviru, osredotočiti bi se morali na kronične probleme trenutne institucionalne ureditve, kot je veliko pomanjkanje mednarodnega financiranja ter pobude za prenos tehnologije, kar je potrebno za učinkovito izvajanje trajnostnega razvoja in zavez, ki smo jih v tej zvezi sprejeli. Po novembru, ko poteče rok za vložitev prispevkov za konferenco, bo priložnost za bolj poglobljeno analizo možnosti reforme institucionalnega okvira za trajnostni razvoj. Že poznamo nekaj predlogov eh, različnih akterjev. Evropska unija je predlagala vzpostavitev okoljske organizacije Združenih narodov UNEO. Eh, kot osnova bi služil NEP. Potem imam tukaj pobude za povečati, povečanje finančnih eh, prispevkov na tem eh, področju, s tem, da ne bi spremenili mandatov glede izboljšanja sistema eh, Švica in podobne države, ter nekatere nevladne organizacije so za svet, za trajnostni razvoj v okviru sekretarijata, podobno kot je struktura in mandat sveta za človekove pravice. UNDP razmišlja, da je treba upravljanje organizirati na lokalni, državni ravni, regionalno in globalno, uporabljati mehanizme integracije, ki obstajajo na vsakem nivoju. Treba je seveda uporabiti tudi pristop od spodaj na zgor in multilateralni sistem. Brazilska vlada ima tudi svoje ideje na tem področju in poskušal bom odgovoriti na vprašanje, ki je bilo pravkar postavljeno. Kot veste, smo predlagali vzpostavitev krovne organizacije za koordinacijo globalnih prizadevanj. Kakšen je razlog za naš predlog? Kot prvo, verjamemo, da če hočemo boljše mednarodno upravljanje na področju trajnostnega razvoja, da moramo okrepiti vlogo ekosoka, ki je eden osnovnih organov ki ima eh, trajnostni razvoj na svojem eh, dnevnem redu. Ta model bi zagotovil, da bodo države članice Združenih eh, narodov ohranile prednostno vlogo tukaj, zato bi potrebovali spremembo v listini Združenih narodov, kar bi lahko pomenilo pozitivne posledice tudi na drugih področjih, da bi vzpostavili ta stebr, okoljski stebr, bi v neb, ki trenutno eh, deluje pod okriljem ekosoka, moral dobiti druge pristojnosti. So pa tudi vprašanja, s katerimi se ne ukvarja samo UNEP, tukaj imamo tudi kmetijske organizacije, organizacije za varnost hrane, UNESCO in tako naprej. Vse imajo svoje pristojnosti in tudi na podro svojem področju. UNCTAD, Svetovno trgovinska organizacija in Bretton Woods eh, institucije so razpravljali o tem, kako horizontalno vprašanje je trajnostni razvoj. Če bi ta pobuda vključevala tudi stebr trajnostnega razvoja, bi to lahko prispevalo k procesu sprememb mednarodnega modela za sodelovanje na področju eh, trajnostnega razvoja ob upoštevanju vseh eh, faktorjev, ki so pomembni. Tretjič, eh, treba je gotoviti, da je vzpostavitev okoljske organizacije Združenih narodov lahko povzročila nove stroške za financiranje aktivnosti to vrstnega telesa. Če pa imamo eh, krovno organizacijo, bi lahko bolje koordinirali trenutne aktivnosti, lahko bi ponudili usmeritve in izboljšali delo sekretarjatov in programov, ki so povezani s trajnostnim razvojem. Močno verjamemo, kot tudi druge države, da mednarodna skupnost eh, mora zavarovati to, kar je dosegla na konceptualni ravni in varnostni ravni v zadnjih 20 letih. Ne bi si želeli, da odbor za trajnostni razvoj izgubi svoj eh, pomen za spremljanje Eh, delovanja na treh stebrih, to se pravi okoljskega, ekonomskega in socialnega. Ne smemo iti po poti, ki nas bo vodil konceptualno nazaj zaradi upoštevanja samo okoljskega vidika pri trajnostnem razvoju. Pomembno je povdariti, da je naša zamisel krovne organizacije za upravljanje mednarodnega trajnostnega razvoja nekaj prožnega. Želeli bi predlog za vključute evolucije v razprave o tej eh, temi. Generalni sekretarjat je leta 2010 vzpostavil odbor za trajnostni razvoj, v katerem imamo 20 osebnosti, kot naprimer bivši norveški minister Brundtland in Izabela Tešere, ministrica za okolje za eh, Brazilijo. Delo morajo končati do konca leta 2011. Upamo, da bo ta odbor eh, ponudil dobre rezultate in koristen prispevek za pogajanja glede konference v Rio. In končno želimo si tudi večjo sodelovanje nevladnih eh, organizacij, pri tem žensk, mladih, eh, podjetnikov, znanstvenih gibanj, socialnih gibanj, ki imajo vse večjo vlogo pri izvajanju odločitev, ki se sprejemajo na mednarodni in vladni ravni vključitev civilne družbe bo ključnega pomena pri novem globalnem upravljanju in zaščiti ranljivih skupin prebivalstva. Naj zaključim s tem, da povem, da je Rio plus 20 odlična priložnost eh, oživitve Rija iz leta 1992 glede doseganja soglasja v eh, potrebi po doseganju novega pristopa, doseganja trajnostnega razvoja, varstva okolja in eh, socialnega gospodarskega razvoja kot treh eh, stebrov trajnostnega razvoja. Zato potrebujemo tudi visokopolitično mm, predstavništvo v eh, Rio in dosegli pozitivne rezultate. Hvala lepa. Gospod veleposlanik, gospod Tavares, hvala lepa za vašo predstavitev. Brazilija je seveda odlična država za gostovanje, eh, za gostiteljstvo tovrstne konference in vam želimo veliko uspeha pri tem. Omenjali ste civilno družbo, ki jo želimo vključiti. Potrebujemo državljane in vse njihove organizacije. In zdaj je čas, da pozdravim Dereka Osborna, ki predstavlja civilno družbo v Ekosoku. Naredili ste nekaj na področju organizacije konference Rio plus 20 in delujete kot svetovalec poročevalcev na evropski ravni v okviru ECOSOKA. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili v imenu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Zelo dobro je, če lahko. Uh, odbor podpre delo Evropskega parlamenta in to je nekaj vrste tudi eh, znak, da parlament želi vključiti različne predstavnike družbe in tudi civilno družbo v Evropske zadeve. Hvala lepa še enkrat za vabilo. Naj, najprej nekaj povem o kazanju s prstom, o čemer smo govorili že prej. Eh, ne smemo kazati s prstom na drugega, morali bi malce s prstom pokazati nase če imamo taki veliki vrh, prvi Rio, pa zdajšnji Rio. Tu je priložnost, da sami sebe vprašamo, ali delamo dobro, ne samo, da bomo pridikali drugim, kaj ne počnejo. Treba je pogledati tudi vase in ugotoviti, ali je naša situacija, situacija dobra in če ne, kaj lahko naredimo, da se izboljšamo v pripravah na, na ta velik dogodek. Kar zadeva samo upravljanje, je to zelo pomembno za nas. Kajti, eh, ne glede na to, kako pomembne so razprave o mednarodnih sporozumih, moramo urediti ključno področje, to je nacionalno upravljanje. Nacionalne vlade so soverene pri sprejemanju odločitev in če doma ne bodo uredile zadev na ustrezen način, potem eh, tudi mednarodni dogovori ne bodo uspešni ali uspešno izvedeni za boljšo integracijo in koherenco. Taki primeri lahko najdemo v naših eh, nacionalnih eh, ustrojih eh, za trajnostni razvoj. Na to bo treba še enkrat pogledati, ponovno živiti, spodbuditi. En od ključnih pripočil, ki smo jih vedno znova podali glede trajnostnega razvoja, je, da načrt eh, ne vključuje samo okolje in ni v pristojnosti samo okoljskih ministrstv, ampak gre tudi za okoljsko upravljanje. Tisti, ki želijo uporabljati trajnostni razvoj, so finančni in gospodarski ministri tega sveta saj gre za spremembo našega fiskalnega sistema. Danes smo o tem že govorili. Nekateri so dejali, da smo dosegli določen napredek v Evropi. Eh, to pa gre hudo počasi. Bistveno dlje bo treba priti. In tega ne bomo dosegli, če se finančni ministri ne bodo odpovedali svoji konzervativni drži, ki jo imajo danes. In sami morajo vključiti trajnostni razvoj svoje delo potrebujemo tudi boljšo integracijo in vključevanje eh, gospodarskih in finančnih ministrstev doma. Eh, potrebujemo tudi boljše strategije trajnostnega razvoja na nacionalni ravni. Vse države sveta so se zavezale, verijo, da bodo leta 92 verijo, da bodo izvajane strategije trajnostnega razvoja, ampak mnoge eh, od teh strategij so nekako obledele in jih je treba nekako uh, oživiti v Evropi, je strategija za trajnostni razvoj. Skoraj že mrtva, nismo kaj dosti o njej slišali v zadnjem času. Zdaj govorimo vsi o strategiji 2020, o učinkoviti rabi virov. Seveda je učinkovita raba virov pomembna, ampak niso to vse, kar je povezano z trajnostnim razvojem. Zato moramo razviti novo strategijo trajnostnega razvoja in jo dahniti nekaj življenja. Mogoče bi morali ponovno razmisliti o vlogi različnih organov, ki bodo poskrbeli za to, da bomo prisluhnili različnim delov družbe, svetovalni sveti so bili vzpostavljeni ponekod in tudi tukaj se zdi, da nekako izginjajo. Mogoče je zdaj pravi čas, da vse skupaj eh, ponovno oživimo. Regionalne in lokalne oblasti so prav tako ključnega pomena pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. Gospod Falkenberg je govoril o spodbujanju lokalnih eh, oblasti, da naredijo nekaj več na tem področju. Pogosto je ravno obratno, regionalne in lokalne vlade so ponavadi najbolj napredne in eh, vodilne pri trajnostnem razvoju. Kar moramo narediti v Rijo je, da moramo tem eh, organom prisluhniti in razširiti to novico med našimi lokalnimi skupnostmi, mesti, ki še niso na tako dobri poti. In pogledati, kaj lahko nacionalne vlade storijo za to, da bi spodbudile vlogo lokalnih eh, skupnosti in njihove vloge pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. In to je spet eh, pomemben eh, del razprave o upravljanju. In nekaj smo slišali tudi o vlogi poslovnega sveta. To je zelo ključ na dejavnost pri zagotavljanju uspešnosti trajnostnega razvoja njegove agende. To je eden pomembnih parametrov, moramo spostaviti pogoje in okvirne pogoje in Eh, kriterije, ampak zato moramo vključiti eh, tudi podjetja poslovni svet. Pogledati, eh, kako moramo okoljsko odgovornost ali odgovornost za trajnostni razvoj vključiti v strategije razvoja podjetij. Tukaj imamo vprašanje upravljanja, ki presegajo okvir Združenih narodov. Kar pa zadeva mednarodni okvir, ne bi želel preveč dodajati k temu, kar smo že slišali od organizacije civilne družbe, s katerimi sodelujem in od našega od ekonomsko-socialnega odbora. Vsi predlogi za okrep, so predlogi za ukrepitev mednarodnih zavest. UNCSD ima odgovornost za spremljanje razvoja na področju trajnostnega razvoja v zadnjih 30 letih od prvega vrha na tem področju, torej zadnjih 40 let od leta. In tega ne počne več tako kot eh, v prvih letih svojega delovanja. Kar pa ključnega pomena so nove strukture, ki jih je treba vzpostaviti na mednarodni ravni, zato da bi spodbujali trajnostni razvoj. Te bi morali vključevati tudi delo finančnih in gospodarskih ministrov, kot tudi ministr pristojni za mednarodno trgovino, ki imajo v rokah eh, ustrezno orodje za spodbujanje trajnostnega razvoja. Ne glede na to, kakšne strukture spostavljamo, jih moramo spostavljati eh, z oziroma na to, kdo bo v njih sodeloval jih moramo spostavljati eh, tam, kjer bodo tisti, ki odločajo, dejansko lahko nekaj storili eh, na področju investicij, fiskalne politike, gospodarske politike. Narediti moramo vse za ukrepitev eh, celotnega mehanizma znotraj Združenih narodov. Pri tem podpiramo vse, kar je bilo, kar je bilo predlagano v tej smeri mogoče bi morali razpravljati med državami, kako bi lahko okrepili delovanje, medsebojno delovanje agencije ali bi morali imeti neki nov koordinacijski odbor za agencije za vključitvijo institucije Bretton Woodsa, tako da, da bi dosegli integracijo na uradni ravni, tako da bi v to vključili vse, kar je povezano z medvladnimi zadevami. To je bilo nekaj misli o različnih eh, ravneh eh, upravljanja na področju strajnostnega eh, razvoja, lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni. In zdaj bi se vrnil na prvo točko in z njo zaključil. Zagoditi moramo, da bomo To priložnost eh, Rija uporabili tudi za pogled vase, kaj smo naredili na področju trajnostnega razvoja. In pogledati si moramo, kakšen je naš eh, odtis v svetu. Ne smemo se vprašati samo, ali veliko ali dovolj počnemo eh, pri razvojni pomoči v okviru ODA katerega kako se spreminja skozi leta. Razmišljati bi morali tudi o drugih možnih eh, načinov, drugih možnih aktivnosti, ki bi pomagale trajnostnemu razvoju v manj razvitih eh, področjih tega sveta. Treba razmisliti o tem, eh, kako mi gledamo na gozdarske proizvode, ki povzročajo to, da izginjajo gozdovi sveta saj uporabljamo določene vire za pogon naših eh, vozil. In tukaj se upravičujem, gospod eh, veleposlanik, eh, ker uporabljamo določene sorovine za proizvodno biogoriv. Nekje je to bolj primerno kot drugje. Mislim, da bi morali ponovno razpravljati tudi o otisu, ogličnemu otisu in ne samo o trajnostnem razvoju. Hvala lepa. Hvala lepa, Derek, Ekosok. Report. Parliament is not yet there, but uh, after the Commission has. Uh, Potem, ko je komisija sprejela svoje sporočilo, um, bo sprejela sporočilo v jeseni, bomo nadaljevali. Vemo, da naš uh, otis ni tako dober, kot uh, bi si želeli. in veliko bo potrebno, da bodo to počeli to, kar počne Evropa tudi v drugi deli sveta. Zdaj pa imamo med nami tudi Šandorja Filipa iz Mačarske. Imate v parlamentu odbor za prihodne generacije. In tam poskušate združiti vse te izzive. Izvolite. Hvala predsedujoči, sem ombudsman, varuh prihodnih generacij, to je parlamentarna funkcija in govoril bi o varohu pravic prihodnih eh, generacij kot možni institucionalni rešitvi na nacionalni in tudi mednarodni ravni. Ampak začel bi z nekaj splošnimi zadevami, ki jih moramo vedno znova ponavljati. Sicer je to, da se naše družbe slepijo nismo še popolnoma spoznali, kako se eh, krizna situacija krepi in tudi kakšne bodo prihodne posledice tega. Zakaj? Zato, ker nismo zainteresirani v ekonomskem, socialnem in političnem smislu. Zato imamo strukture, administrativne strukture, ki ne dejajo delujejo. Imamo organe, ki sodelujejo s svojimi vladami in dosegajo svoje gospodarske in okoljske cile in se nekako spuščajo v šizofreno situacijo. Vidimo rešitve, ampak za te rešitve bo potreben čas. Vidimo, da se združeni narodi prizadevajo za iskanje rešitev IPCC, torej medna, medvladna raven in tudi neodvisne raziskovalne organizacije, kot eh, so poročila eh, različnih raziskovalcev. Vidimo, lokalne skupnosti, ki si prizadevajo za lokalne rešitve za energijo, vodo in hrano in njihovo proizvodno. Vidimo, da si tukaj prizadevajo tudi mednarodne institucije oziroma neodvisne institucije. Tukaj imamo veliko priložnost, da predstavimo nove rešitve, kajti resolucija Skupščine Združenih narodov je predvidela za Rio plus 20 tudi točno to temo in možnih rešitvah. Kakšni, kakšni bi lahko bil prispevek Evrope? Po mojem mnenju ima Evropa dobro razvito znanstveno zadje in politično kulturo za opredelitev tega sistematične okoljske krize. Evropa bi lahko bila tudi dober zgled. Eh, Orhuška konvencija je bila večkrat eh, omenjena. Ta je revolucionarna z različnih vidikov. Gre za mednarodni sporazum, pri katerim so se stranke zavezali, da bodo nacionalne, nacionalni organi sprejeli ustrezne rešitve in to je uskladitev pravil delovanja, ki so bile prej različne. Tukaj imamo primer, naprimer odbor v finskem parlamentu za prihodne generacije in tudi v mačarskem parlamentu imamo nekaj podobnega. Naj nekaj povem o varuhu pravic prihodnih eh, generacij v mačarskem parlamentu, ki deluje zdaj že tri leta. Spravili smo nekaj pozitivnih izkušenj. Institucija ombudsmana varoha pravic je bila ustvarjanja na za reševanje sistematično reševanje problemov, ker je neodvisna funkcija in multidisciplinar organ. že dve stoletji ima dve osnovni nalogi in sicer obravnavanje pritožb. Na ta način lahko pomagamo lokalnim skupnostim in nevladnim organizacijam pri soočanju z lokalnimi konflikti. Zbiramo pa lahko tudi izkušnje in to ustrezno predlagamo zakonodajalcu. Poleg tega izvajamo tudi raziskave. Kajti ugotavljamo, da zadeve niso dovolj razjasnjene in tukaj moramo zapolniti eh, luknjo. Naj nekaj povem o neodvisnosti. Smo neodvisni v metodološkem smislu. Ombudsman za prihodne generacije ni vezan na upravne zakone, tudi ne na neke znanstvene inštitucije. Tako da lahko naše raziskave izvajamo multidisciplinarno. Smo pa prav tako neodvisni od eh, administrativnih, torej upravnih postopkov in drugih postopkov, ko gre za roke. Tako da si lahko vzamemo dovolj časa za reševanje problemov, če si to zaslužijo. Na vladnem področju pogosto ugotavljamo, da se ne moremo lotiti okoljskega konsenza dovolj poglobljeno, ker nam zmanjkuje časa. In tej pasti se poskušamo izogniti. Nekaj o varuhu pravic prihodnih organizacij, prihodnih generacij, kako deluje. Imamo zaposleni, nimamo jih dovolj, tako da ne moremo obravnavati več kot 100 primerov, lokalnih konfliktov na leto. Bi pa nekaj povedal tudi o mo metodologiji dela našega urada. Poskušamo razjasniti, zakaj je prišlo do konflikta. Dobivamo dokumentacijo ne samo od enega organa, ampak od vseh organov, ki so upleteni. Izvajamo razgovore z nevladnimi organizacijami, z strokovnjaki, odhajamo na oglede na mesto samem in potem pripravimo osnutek zaključkov in potem to pošljemo vsem zainteresiranim stranem in tudi naknadno spremljamo, kako se zadeve razvijajo naprej. In to našim lokalnim skupnostim in nevladnim organizacijam zelo pomaga. Tudi zbiramo izkušnje iz posameznih primerov in pripravljamo zakonodajne predloge. Krati pa izvajamo raziskave na področju podnebnih eh, sprememb, eh, alternativnih, eh, pri razvoju alternativnih kriterijev, ne samo GDP-ja in tudi na področju zelenitve proračuna. V tem smislu tudi predlagamo zakonodajne spremembe. Kot bi lahko pričakovali od te kratke predstavitve, predlagamo uvedbo to vrstne institucije po vsod na lokalni, regionalni, nacionalni in tudi mednarodni ravni. Kaj ti? Slepenje samega sebe je zelo široko razširjeno eh, v tej krizi. Takšen ombudsman lahko pomaga razjasniti zadeve. in takšni varohi ne morejo delati sami, potrebujejo mrežo podobno mislečih in delujočih eh, institucij drugot eh, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Naš urad je izvedel majhno analizo, poklicali smo 6-7 organizacij Združenih narodov, ki že imajo spremljanje, mreženje razjasnjevanje tovrstne aktivnosti, kar pomeni, bi bil taki varov za prihodne generacije, možna rešitev, kar ne bi stalo nič, ker imamo že vzpostavljeno infrastrukturo, bi, bila, bi bilo pa to močno sporočilo svetovni javnosti eh, pred pripravami na konferencu. Rio 20. Hvala lepa, Filip, svetovni ombudsman za trajnostni razvoj prihodnih generacij. To je zelo inovativna rešitev in ideja. Zdaj predajam besedo Maji Göpelk iz um, svetovnega, torej sveta svetovne prihodnosti z veseljem prisluhnili vašemu prispevku v naši razpravi. Hvala, da ste nas povabili. Jaz bi rada povezala cel kup stvari, ki smo jih slišali z, z raziskavami, uspešnimi primeri uh, vlade, vlad in potem se bom vrnila nazaj na to inštitucijo ombudsmana bodočih generacij. Kajti to je nekaj, kar bi eh, lahko zelo enostavno izvajali, hkrati pa je to inštitucija, preko katere bi lahko izvedli številne spremembe, o katerih tukaj govorimo. To bi s tem bi dali neko dediščino ljudem na ulici. To je bil pomemben eh, komentar, ki ga je dala eh, Elizabeth Thompson na zadnjem sestanku v Združenih narodih. Mi torej moramo sedaj razmišljati o tem, o čem se tukaj pogovarjamo, eh, kaj je tisto, kar je pomembno za nekega človeka na ulici. Zato bi ta inštitucija ombudsman bila tista, ki bi lahko zagotavljala to povezavo z državljani in ostalimi zainteresiranimi. Hrati pa bi tudi vladam omogočala, da bi lahko izvedela, kakšne so pomisleki eh, državljanov, da bi tudi vedela, kje so pomanjkljivosti njenih politik, lahko bi tudi prepoznali nova vprašanja, kjer ne deluje dobro. Nekatere politike so dobre na papirju, ampak nikoli ne dosežejo ljudi. Na začetku vas naj na kratko opomnim, kaj še ni bil prvi vrh za trajnostni razvoj, kaj so takrat rekli. Rekli so, da je to proces, ki predstavlja prehod od uh, tradicionalnih določenih načrtov do uh, takšnega sistema, ki deluje na prilagodljiv način, se stalno izboljšuje. Se pravi, to prilagojeno upravljanje in uh, takšno vodenje, ki gleda naprej. To je bilo večkrat rečeno. To je povezano s številnimi globoko zakorenjenimi vrednotami in inštitucijami, ki jih imamo sedaj. Kajti to nas sili k temu, da uskladimo te kratkoročne uh, Eh, volivne cikluse z dolgoročnim načrtovanjem. Cilj gospodarske rasti, z, ki je zelo osko opredeljen, z okoljsko in socialno trajnostjo. To je zelo pomembno in uh, hkrati tudi dobra priložnost, da se povežemo s prebivalstvom. Kazalniki uh, ne pomeni, da samo pogledamo zadnje številke in rečemo, te so nedos, nedosledne, tukaj nismo bili skladni s tem. In zato, da imamo proces, da to povežemo in pokažemo, kaj so prednosti tistega, o čemer govorimo. Pomeni veliki potencial, da porabimo merjanje za nek proces, ker najdemo neko novo razumevanje za to širšo sliko, ki jo pomeni trajnostni razvoj in da omogočimo nova koalicija. Nov socialni kapital, ki ga lahko zgradimo med ljudmi, ki ga običajno mogoče sploh ne bi dosegli. Se pravi, upravljanje je proces, vodenje je proces in tukaj imamo veliko možnosti, priložnosti, da to storimo bolje in da vključimo več ljudi. Point, um, the... Tretja točka. Prednosti kot doslednosti politik preko večje koordinacije s premikom v smeri večje decentralizacije. Imamo neko, neko skupno, uh, skupni imenovalec. Uh, hkrati pa omogočamo različnim državam, različnim kulturam, da razvijajo svoje konkretne rešitve na podlagi te skupne vizije, da živimo vsi na enem planetu skupaj dolgoročno in da živimo biti vsi srečni, zadovoljni. Da želimo najti te uh, raznolike rešitve v svo, vsako svojem kontekstu. To je še en drug ele element, zakaj mislimo, da potrebujemo ta element uh, upravljanja oziroma vodenja na večjih ravneh in zato moramo to gledati tudi vertikalno. Mi zaenkrat vidimo, da je proces počasen. V zadnjih letih zaradi tega, ker je ta svet za trajnostni razvoj, se je proces še bolj upočasnil. To bojo nasproti s tistim, kar se želijo ljudje. Raziskave Eurobarometa od lani o zaupanju v inštitucije so pokazale, da je 74 odstotkov evropejcev reklo, da potrebujemo več reform, zato bomo dosegli prihodnost. 71 odstotkov, dve leti zapored, pa se je strinjal, da bi politike morale zaščititi bodoče generacije, če tudi to pomeni uh, žrtve za trenutne generacije. Se pravi, je neka ozaveščenost, da se vrnemo k prvotni definiciji tega, kaj je trajnostni razvoj, da zagotovimo dobro življenje za vse trenutne generacije, ne pa da zato žrtvujemo sredstva bodočih generacij, da bodo ona lahko živela enako. To je ponovno dnevnem redu, to je priložnost, čeprav kar strašljiva da so učinki tega modela tako eh, vidni, da ljudje sedaj to razumejo. To razumevanje, da gremo eh, v smislu business as usual, sedaj ni dobro. In ravno ta konferenca Rio plus 20 je priložnost, da bomo videli, kako iti naprej, kako se tega sooči, s tem soočiti. In da rečemo, ja, dobro, bomo odšli po tej poti, ampak bomo jasno odločeni, uh, na to, da se moramo povezati, da imamo vsi odgovornost za prihodnost. Naj vas še opomnim na poročilo Brundtland, ki je tudi že bilo rečeno, to, da nimamo glasu bodočih generacij in da je to razmer problem v današnjih sistemih za zagotavljanje trajnostnega razvoja. Zato povdarjam, delujemo zato, ker delujemo, zato, ker nam to um, je dovoljeno. Bodoče generacije ne glasujejo, nimajo politične gospodarske moči, ne, ne spodbijajo naših odločitev, ampak rezultati se kar hitro, kar hitro zapirajo priložnosti za te generacije. To je bilo ta 87. generacija, sedaj stare 23-24 let in posod v Evropi vidimo, da je brezposobnost mladih zaskrbljujoča, da jih skrbi stane sveta in da se to zlasti prijemla med mladimi. Naš prvi veliki zaveznik pri tem, da imamo nekega ombudsmana, nekoga, ki skrbi za bodoče generacije, je za je ravno, uh, so ravno mladi otroci. Slišali smo do predlog uh, eh, temu panelu za trajnostne rad v tem smislu. Oni to razumejo, imajo dobre ideje. Uh, eh, pride do politikov in oni prisluhnejo, ko grejo stran, pa se nič ne zgodi in potem vidijo, da se res nič ne zgodi. Zato številne skupine to čutijo, da posvetovanje sploh nič ne pomenijo, da v bistvu gre samo zato, da mi nekaj pišemo. Uh, ampak da se potem s tistim nič ne zgodi, kje je učinek, kje je. Uh, potem vidimo neke sledove tega v sistemu. Če imamo nekoga v vladi, ki dela na tem in ki prinese te informacije o tem, to je zelo zanimiv koncept za številne, mogoče nam decentraliziramo izvajanje in pa spremljanje. Vesela sem, da se ta ideja prijema, da ima velik potencial in priložnost za zagon procesa, da bodo se ljudje. Uh, pogovorili med seboj. Zanimivo tudi, ko bomo videli, kaj ti zdi se, da je to ideja, da se vprašamo, da je trenutek, ki se da je nastopil. Eh, danes popovdne bo, bo eh, potekal dogodek eh, znotraj komisije v okviru zelenega tedna, ki bodo tudi obravnavali vprašanje ombudsmana. In vse bi vas seveda pozvala, da se povešate te razprave, da bomo videli, kako bi nadaljevali s tem da ali nadaljujemo s tem trajnostnim svetom, ki ga imamo sedaj, oziroma svetom za trajnostni razvoj. Prej smo že slišali, da govorice, da bi celotna uh, ideja o Evropi 2020, o trajnostni rasti, ki je, takš, ki je tudi vključujoča, tukaj moramo pogledati ne samo rast, ampak tudi razvoj, ki vključuje okolje, logiko, uh, ekosistem, veljavnost tega znotraj socialnem sistemu. Uh, In tukaj smo tudi ljudje, zaradi tega je tudi gospodarstvo, ki mora biti oblikovano tako, da bodo ljudje lahko sodelovali na uspešen način, pri tem pa ne smejo uničiti osnove, od katere so odvisni, tako da dejansko ne gre za tri stebre, ampak različne ravni. In a, gospodarstvo pomen, ne more biti tisti faktor, ki prevladuje, ampak pomeni neko sredstvo za doseganje končnega cilja. Zato mi želimo spodbuditi to razpravo in želimo si prizadevati za to, kako bi to vključili v eh, izjavo iz RIA, kako bi se eh, razvila ta, eh, ta pogled od lokalne do ravni do ravni Združenih narodov, kako bi gradili tudi na tretjem cilju iz osmonske pogodbe, kjer je dobrobit ljudi ena izmed temeljnih ciljev. Tudi to uh, bi lahko delovalo. Uh, In potem vsa razprava, ki izhaja iz uh, panela za globalni trajnostni razvoj. Slišali smo že o tem, kako ta inštitucija deluje. Imamo idejo Evropskega ombudsmana, številni nimajo mandata o tem, ampak inštitucije pa je, so tam skoraj vse, države članice to imajo in potem bi mi lahko te mandate prilagodili, tako da bi jih ljudje na ulici bolj poznali. In s tem bi tudi želela poznati tudi vsa vprašanja, ki bi mi naslovili, tako da vidi, ali se razumemo. Thank you very much, Maja. Hvala lepa, Maja. Politika za bodoče generacije. Če pogledamo gospodarstvo, imamo tam akterje, ki gledajo samo za prihodne tri mesece ali pa mogoče leto. Potem so politiki, ki gledajo zakonodajno obdobje. In potem se vprašamo, kdo pa skrbi za bodoče generacije. In dejansko je zelo korisno, da imamo nevladne organizacije in inštitucije, ki tudi to počnejo in da razmišljajo o tem, kako bomo gledali preko zgolj naših mandatov. Eh, vsi moramo pokazati neke rezultate. Ja, slišali smo veliko idej v tem drugem panelu. Sam sem še vedno malo zmeden. Kaj ti? Ombudsman. Ideja je, da je to nekdo, nek organ, ki je neodvisen ki deluje neodvisno. To je tudi bogatstvo takšne inštitucije. Potem so običajne agencije Združenih narodov, gre za skrajevanje agencij, neko krono agencijo, svet. Ali bomo razvili UNDP oziroma UNEP. Tako da Sedaj imamo čas za par vprašanj, če želi kdo kaj vprašati. In a, eh, sam zaenkrat nisem dobil nobene prošnje. V vsakem primeru mislim, da smo danes slišali veliko koristnega. Začeli smo s tem sedaj v parlamentu in vsekakor bomo vzeli na znanje vse, kar smo slišali in bomo delali na tem še naprej jeseni, ko bomo imeli svoje poročilo in stališče. Bi pa dal vsem panelistom še priložnost, da se še enkrat oglasijo, če želijo še kaj dodati. Gospod veleposlanik, izvolite. Hvala. Samo tole na kratko bi rad pokomentiral nekaj, kar je omenil gospod Osborne, ko je omenjal Brazilijo in biogoriva. Čisto na kratko. Nekdani predsednik Lula je rekel, da je etanol kot kolesterol, imamo dobrega in slabega. In v Braziliji, s tem primeru, smo prepričani, da imamo dobrega. Številnih razlogov. Najprej, ker uporabljamo samo majhen del svoje zemlje, svojega zemljišča, koli en odstotek za proizvoj etanola iz um, sladkorne pesa. Zato ni roma trsa. In um, primerjavi s kruzeto 7 proti 1, tako da to ne predstavlja nobene eh, gro, ne, ne, ograž, ne ogroža proizvodne hrane in tudi ne amazonskega pragozda. Eh, proizvodna vina v Franciji, to bi tako, kot če bi rekel, da proizvodna vina v Franciji vpliva na eh, proizvodno lesa v Rusiji. Namreč takšno je približno tudi to razmerje pri nas. To se še lepo povedati skladno z vašimi komentarji. Hvala za ta komentar. Kot veste, imamo zelo vročo razpravo o biogorivih, o koristih in stroških in v Evropi in tem malem kontinentu smo bolj občutljivi na stranske učinke, negativne vplive. In vi pa imate veliko prostora v Braziliji in to drugače. Izvolite. Ste vse povedali? Ideja ombudsmana je zelo dobra ideja. Vprašanje je, Kaj pa, kaj pa s predlogi? To pa je dobro vprašanje. Tudi za ljudi, kot je Jo, ki je bil 72 let v Stokholmu, gre za isto vprašanje, ali napredujemo ali ne. In jo, ko sem bil študent, beseda ekologija sploh ni bila v slovarju. Tako da je res prišlo do velikega napredka. Ali je bilo to dovolj, ali gremo dovolj hitro. To pa je pomembno vprašanje, ki ga moramo še odgovoriti, oziroma na katerega moramo še odgovoriti. Ker je zatorej več različnih stališč, razvoj je pomemben posod tudi v Afriki. Čez nekaj let bo Afrika imela več prebivalstva kot Kitajska in Indija. Zato se moramo na to pripraviti. Še nismo čisto tam in upamo, da bomo s, tudi za bodoče generacije delali v tej smeri, kajti po, raste, po tej veliki rasti prebivalstva bo prišlo do stabilizacije in verjetno bo potem takrat lažje to reševati. Hvala. Okay, Derek. Dobro, Derek, tebe so sedaj izvali. Jaz se moram opravičiti brisljskemu veleposlaniku, da sem kar tako vr navrgal to provokacijo, nisem tega tako mislil, da so vsa biogoriva slaba, mislim, da v Braziliji to dobro počnete, kolikor vem. Ampak kje pa tudi, eh, kje, kje druge pa so problemi? Tudi vi ste to povedali, da ponekod uh, se preveč posvečajo razvoju biogoriv, da lahko to povzroča probleme pri proizvodni hrane. Tako da upam, da veleposlanik sprejme. Eh, to, kar sem prej mogoče malo preveč na hitro povedal. Samo nekaj bi dodal k tej zanimivi razpravi o ombudsmanu. Prepričan sem, da bi to morali še nadalje preučiti in raziskovati, ampak mogoče bi to morali preučevati skupaj z drugimi idejami, ki trenutno obstajajo in ki danes tudi nismo nič omenili. Ampak mogoče bi tudi to zanimalo parlament, naprimer ta možnost neke oblike mednarodnega okoljskega sodišča. Tako da bi. Uh, mogoče bolj okrepili te vladne strukture. Namreč več organov to idejo spodbuja in mogoče bi tudi to lahko v določenem času postalo bolj zanimivo. Ja, ta odbor je že imel obravnavo o tem pred nekaj meseci. Tam so že bili vsi tisti, ki jih to zanima, ki to tudi spodbujajo, to idejo mednarodnega sodišča za okolje. In uh, tudi smo prosili, da se naredi študijo v zvezi s tem. Peter Liza, nekateri drugi bodo to še obravnavali, kar k malu v odboru in potem bomo videli, kako aktivni smo bili pri tem, pri spodbujanju te ideje. Hvala lepa, mislim, da smo imeli zelo koristno obravnavo. Zbrali smo veliko zanimivih idej in ta parlament bo še naprej spodbujal in si prizadeval za uspeh konference Rio plus 20 in tudi mi bomo imeli generacijo, eh, delegacijo, ki bo šla tja. Hvala lepa, hvala tudi tolmačem za njihovo delo.